Kolegi in kolegice, sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. Najprej bomo preverili, če eh, glasovalne naprave delujejo, tako da prosim, glasujte elektronsko, kakorkoli želite. Gracias, presidente. Simplemente para informar que... Hvala. Samo obvestil bi vas, da bi da Bogue eh, predstavil manjšinsko mnenje. Hvala. Zabeleženo. Sedaj pa bomo začeli, gospe in gospodje. Vsi smo prisotni, začnemo s predlogom spremembe 1, ta je bil umaknjen, 30 in 38 za, proti vzdržani. Preverili bomo, preverjamo elektronsko. Uh, Konec glasovanja. Okay. Še enkrat bomo začeli. Pazite, prosim. Glasujte. Closed konec glasovanja. Se vrčujem, malce prehiter sem bil, pravi predsedujoči. Nekdo ni glasoval? No, prepozno. Konec glasovanja. Zavrnjena sta. Predlog spremembe 96, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis ena. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj bo predlog spremembe 100, kdo je za, proti. Dvigovati morate roke. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 104, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 115, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. 116 in 117 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta. 118, ne, ta je bil umaknjen, se upravičujem, 119 in 120, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta sta. 121, kdo je za, se upravičujem, ta je brezpredmeten, kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 122, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 124 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 126 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 135 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 136 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 138, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 139, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 140, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 141, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5. Želite preveriti? Prav preverjamo predlog surembe 141. Glasujte. One for one, check. Everything's okay? Je vse v redu? Prav. Konec glasovanja. It's approved. Sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 153, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Štiri enaki predlogi sprejem 158, 59 in tako naprej. Kdo je za, proti, vzdržani? Niste dvigovali rok. Kdo je za še enkrat, proti, vzdržani? Sprejeti so. 100. 65, vsi ostali so bili brezpredmetni, 165, torej kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. 166, no, prav bomo preverili. Preverjamo 165. And we close the vote. Konec glasovanja. It's approved. Please. Sprejet, prosim, dvigujte roke malce više sedaj pa 166, 67, 68, 69, 70 in 171, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti so. 172, se opravičujem, eh, skočili bomo na 175, 76, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena sta. 177, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo, preverjamo elektronsko. Vote is open. Glasujte. Closed. Konec glasovanja. Sprejet. Dvigujte roke malce više, pravi predsedujoči. 179, kdo je za? Ne, 178, kdo je za? Ne, ta je brezpredmeten. No, malce so me zmedli, eh, moji kolegi. 179, še enkrat. Okay, 179. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. What? This was rejected. There's only four that this one is adopted, but this one is rejected. Okay. Sorry. We, we, we have to take one. Se vrečujem, glasovati moramo 178. Kdo je za 178? Glasujemo o predlogu spremembe 178. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjenje. Sedaj pa kompromis 7. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 198, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 199, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 200, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 201, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 202, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 210. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 218. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 219. Kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 220, kdo je za, proti, vzdr, vzdržani. Še enkrat. 220, torej kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 221, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 222, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo, preverjamo elektronsko. And vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. 223. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. 224. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjen. 225. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejet. Prav preverili bomo 225. Glasujemo elektronsko. We will close the vote. Konec glasovanja. Sprejet. 226, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 227, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 229, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 236, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 237, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, spred. 238, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 239, kdo je za, se pravčujem, ta je brezpredmeten. Preverili bomo 238 eh, z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. nisem glasoval, ampak vseeno je zavrnjen. 239, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 240, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 241, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 243, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sprejet. 19. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 20. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Preverili bomo elektronsko. Preverjamo 20. Open. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 21. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 22. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, zavrnjen. 23 in 24 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena sta. 25, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen.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 vzdržani sprejet. Kompromis 18 je za, proti vzdržani sprejet. 75, ne, 74 se popravlja predsedujoči, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. 75, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo prav, preverjamo 75. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejete. 76, kdo je za, proti, še enkrat, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 77, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 80, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 81 do 85 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti so. 86 je bil umaknjen, 87 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 88 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 89 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 90 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 91 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Številka 2, umaknen, ne, to je zgolj uh, jezikovni predlog, se pravi. Številka 3, kdo je za, proti, še enkrat za, proti, vzdržani, preverili bomo elektronsko. Three, sorry. Uh, we will close the vote. Konec glasovanja. Sprejet. Štiri, kdo je za? Proti. Še enkrat, kdo je za? Štiri. Proti. Vzdržani. Sprejet. Pet, kdo je za? Proti. Vzdržani. Rekel bom sprejeto, ampak bomo preverili. Nice. We close the vote. Konec glasovanja. Sprijet. Šest kdo je za, proti, vzdržani, ista večina po mojem, sprijet. Sedem kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Ampak bomo preverili. Preverjamo številko sedem. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprijet, ista večina. Osem kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 9, kdo za, proti, vzdržani, sprejet. Številka 10, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto z veliko večino. Čestitke poročevalki. Sedaj pa točka številka 11. Eh, Končali smo z glasovanjem. Če ne boste spremljali se eh, naprej, potem prosim tiho zapustite dvorano. <clears throat> We now move to the uh, Zdaj pa gremo naprej na 11. točko. Gre za prvo obravnavo mnenja o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja tehnične pomoči in tranzita blaga z vojno rabo. Odbor Inta je odgovoren, poročevalka pa je gospa Mariče Šake. Prosim, če tiho zapustite dvorano. Eh, rok za predloge, predloge spremembo potekal v četrtek, čez dva dni ob dveh popovdne. Poročevalka bo zdaj dobila besedo, da nam predstavi to poročilo. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Eh, dobro, da je zdaj malo več tišine, da bomo lahko obravnavali ta dosje, ki je pomemben, pa tudi tehničen. Eh, tukaj gre za pregled dvojne rabe blaga mi eh, bi morali narediti več na tem področju, ko gre za digitalno trgovino, razvoj, kibernetski kriminal in tako naprej. Evropska unija mora zmanjšati grožne. Eh, ta uredba oziroma pregled uredbe želi Evropsko unijo vzpostaviti kot globalnega akterja eh, s tem, da olajša prenos tega blaga in pa da ga da prenos prepreči tam, ko to krši naše človekove pravice. Zdaj smo v času hitrih tehnoloških sprememb, eh, geopolitično ravnovesje se zelo hitro spreminja. In komisija se je tega lotila z vidika človekovih eh, pravic in varnosti. To je zelo pomemben pristop. Eh, žal mi je kolegi Kastaldo, lahko prosim govorite tiše. Zelo težko tu predstavljam poročilo, če drugi klepetajo. Ta posodobitev je pomembna zaradi hitrega tehnološkega razvoja in pa zaradi geopolitičnega razvoja dogodkov. Sama podpiram pristop Evropske komisije, namreč, da se osredotoči predvsem na človeško varnost in človekove pravice. To je zdaj v središču te posodobitve. Poleg tega pa mislim, da pride tudi do posodobitev na področjih, kjer komisija ni bila dovolj jasna. Gre za to, da se eh, človekove pravice vključijo vse politike Evropske unije v trgovinsko politiko, v zunanjo politiko in da se to upošteva tudi pri varnostnih instrumentih. To je seveda treba uravnesiti z našimi komercialnimi interesi. Eh, potrebujemo mm, tehnologijo za kibernetski nazvor. Um, tako da bodo seznami eh, blagazvojno rabo bolj jasni. Ta tehnologija se uporablja lahko za kršitev človekovih pravic ali pa za podporo eh, evropskim strateškim interesom. In eh, imamo tudi pomembno sporočilo za zasebni sektor, namreč, da ni vsaka tehnologija podvržena nadzoru. Obstaja tudi Eh, tehnologija, ki krepi človekove pravice, eh, to bi bilo treba eh, krepiti še naprej in ne nadzorovati. Torej, ni vse podvrženo nadzoru. Ne želimo tudi ustvarjati dodatnih ovir, ko gre naprimer za raziskave. Imamo tukaj mm, tehnologijo, ki ni na seznamu. Potem imamo eh, različno blagozvojno rabo, ki se uporablja neposredno za kršene človekovih pravic, pa tudi zato, da se olajša eh, eh, hujše kršitve potem. Naprimer, ko se nezakonito jemlje podatke zagovornikom človekovih pravic, se to lahko uporabi potem za eh, njihovo pridržanje ali mučenje, včasih pa še celo za kaj hujšega. Um, zdaj je na nas, da zagotovimo ustrezen okvir, eh, ki bo upošteval ne samo realnost, ki se spreminja na terenu v določenih državah, Eh, ampak bo upošteval tudi revolucionarne tehnološke spremembe, ki smo jim pričali vse povsod. Ko država članica eh, želi eh, izpolniti oziroma izvršiti ta nadzor, potem je treba razmisliti o tem nadzoru. Poleg tega mora biti na voljo nujen postopek, ki ga lahko uporabijo države članice. tuje transakcije postajajo vse bolj kompleksne in zato je treba olajšati izmenjavo informacij, povečati je treba transparentnost, to se mi zdi ključnega pomena. Države članice bi morali dati na razpolago vse informacije o izdajanju dovoljen, da bi povečali odgovornost in izboljšali nadzor. Morali bi se upirati na najboljše prakse, nekatere države to že počnejo. Tudi kazni za kršitve bi morali biti bolj poenotene v Evropski uniji, Na to smo dolgo čakali, več let smo že čakali na to posodobitev in veseli me, da lahko zdaj eh, obravnavamo ta, ta, ta tehničen dosje in da konstruktivno delamo za to, da bo dosje postal uh, ustrezen za prihodnost. Hvala. Zdaj pa poročevalci v senci. Po dve minuti vsak, gospod Donžon, imenu skupine ELS je prvi. Don. Hvala, gospod predsedujoči. Ne bom veliko dodal k temu, kar je že povedala naša poročevalka. Mislim, da gre besedilo v pravo smer, gre eh, za nekaj, kar je nujno potrebno. Pomembna zahteva je to, treba pa je biti pozoren na to, da eh, bodo naša podjetja to razumela. Eh, pri tem blagu z dvojno rabo gre za eh, številna podjetja, ki jih to zadeva in ne smemo jim postaviti eh, določenih ovir, ki bi jih morala ta podjetja spoštovati, ne spoštujo pa jih podjetja v drugih državah. Se pravi, eh, zagotoviti moramo enake pogoje za konkurenčna podjetja, ki takih pravil ne spoštujejo. Poleg tega potrebujemo jasen pravni okvir z mojega vidika lahko stvari še izboljšamo. Naprimer, kar se tiče četrtega člena, eh, obseg uporabe naj bi se uporabil, eh, naj bi se tukaj razširil tudi na klauzulo eh, catch all, kar se tiče terorizma. Danes vidimo, da se komisija tega loteva z eh, rudimentarnimi orodji. Mislim, da bi lahko eh, pri terorističnem napadu bila uporabljena različna sredstva, različne uh, naprave, ne samo uh, tehnološko zelo zapletene naprave, ampak tudi kamioni, avtomobili in tako naprej. In Eh, pri tem četrtem členu bi lahko še kaj izboljšali. Potem imamo nekaj formulacij, ki eh, bi jih po mojem mnenju morali še pojasniti in ukrepiti. Mm, to se bolj tiče besedišča, ampak eh, načeloma mislim, da lahko pridemo do skupnega stališča. Hvala. Hvala, gospod Martin, v imenu socialistov in demokratov. Hvala, hvala Mariče za njeno delo. Strinjam se z obima predhodnima govorcema. Po eni strani je težko opredeliti blagozvojno rabo in pa tehnologijo za kibernetski eh, nadzor in razvoj. Eh, težko je zagotoviti, da to ne bo eh, kršilo človekovih pravic. Po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi, da ne bomo naložili prevelikega bremena podjetjem. Eh, in pa vladam. Vsekakor ne bi smeli zahtevati od MSP-jev, da prevzamejo neustrezo velike naloge. Eh, med vsemi temi elementi moramo najti pravo ravnovesje. Upoštevati je treba tudi poslovne interese, interese naših podjetij. Mm, strinjam se z definicijami. Eh, tehnologija za kibernetski razvoj ni dovolj dobro definirana, to bi morali definirati bolje. Poleg tega mislim, da tudi niso dobro opredeljene eh, stroge kršitve oziroma bistvene kršitve človekovih pravic. Eh, imamo resne kršitve človekovih pravic eh, in potem druge eh, kršitve človekovih pravic. Mislim, da bi potrebovali eh, boljšo definicijo Eh, človekovih pravic. Pa še gospod Bikner je podal predlog, eh, ki ga mi lahko podpremo. Mislim, da so definicije ključnega pomena za naša podjetja, če jim želimo zagotoviti pravno varnost. Zelo pozdravljamo eh, to, da je komisija se odzvala na zahteve parlamenta. Mislim pa, da potrebujemo res več jasnosti Eh, in preden sprejmemo to posodobitev uredbe, bi morali eh, določene zadeve urediti. Pa še eh, nekaj, kar je povedal prejšnji kolega, da ne bi smeli preveč obremeniti evropskih podjetij. Mislim pa tudi, da ne sme Evropska unija biti sokriva pri določenih kršitvah človekovih pravic. Ne bi smeli mi zniževati standardov, ampak zahtevati v drugih držav, da sprejmejo naše standarde. Hvala. Gospa Lohbiler v imenu poročalca v Senci. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Klaus Buhner je poročevalec v Senci v imenu naše skupine in nam je všeč, da imamo končno pred svoj predlog komisije. Od leta 2010 smo redno zahtevali, da se okrepi element eh, človeških pravic in človekovih pravic tukaj pri izvozu orožja. Mislim, da bi morali to strogo nadzirati. Gre za digitalna orožja, ki lahko povzročijo zelo veliko škode. To je velika grožnja tudi za svobodne in odprte družbe. Evropski parlament je v zadnjih letih 15krat zahteval reformo. Zdaj imamo končno možnost, da skupaj s komisijo Izvozni režim prilagodimo izzivom 21. stoletja. Pokažemo lahko, da 15 plenarnih resolucij dejansko nekaj doprinese, da imamo dejansko možnost vplivati na realnost. Zato podpiramo predlog komisije in to v celoti. Kar zadeva predlog kolegice Šake, podpiramo njene predloge v celoti, in to poročilo bo predlog komisije še izboljšalo in okrepilo. Tudi naloga AFETA je, da imamo čim bolj na človekove pravice usmerjeno zonanjo politiko. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi to razsežnost še okrepili. Hvala. Hvala tem je konec eh, seznama govorcev. Mogoče poročevalka želi še enkrat spregovoriti. Da, zelo na kratko. Rada bi se zahvalila kolegom za njihove prispevke. Mislim, da se v grobem vsi strinjamo. To, kar sem sama želela eh, doseči svojim amadmaji, je, da se razjasnijo definicije. O tem lahko še govorimo. Ne samo, ko gre za človekove pravice. Eh, imamo tukaj določene organe, Združene narode in tako, ki imajo svoje definicije. Torej, eh, določeni kriteriji eh, že obstajajo, definirale so jih eh, ustrezne institucije. Ko gre za terorizem, pa imamo tukaj širok termin, ki se ga lahko tudi zlorablja. Tukaj pa se navezujem na stališče sveta glede tega, kaj to je. Mislim, da je Evropska komisija tukaj res pustila vrzel, ki jo moramo zapolniti. Ne želimo samo uh, definirati bolje orodi za, za uh, kibernetski nadzor. Um, gre za to, ali se nekaj zgodi uh, s soglasjem uporabnika ali brez. Uh, če sama dam soglasje, potem tukaj ni problema. Če pa mi nekatere informacije vzamejo brez mojega soglasja, ne gre samo za kršitev človekovih pravic, ampak gre tudi za nadaljne kršitve, ki jih bomo morali opredeliti. Mislim, da eh, se je treba ukvarjati s temi opredelitvami. Strinjam se tudi, da ne smemo um, prevelikih bremen naložiti podjetjem, potem treba je občutljivost eh, upoštevati tudi z diplomatskega vidika. Uh, Evropska unija bi morala pokazati vodilno vlogo, to je rekel David eh, Martin. Eh, torej, da mi dvignemo standarde in ne, da se prilagajamo nižjim standardom drugih držav. S tem se strinja. Evropsko vodstvo je na tem področju res pomembno. Mm, tehnološke spremembe so zelo hitre, eh, kontekst se spreminja in uh, po svetu se dogaja tudi veliko represije, kar je tudi treba upoštevati. Hvala. Kot sem rekel na začetku te točke, imamo 5. maja ob 12. Uh, eh, rok za predloge sprememb. Uh, eh, 29. bomo o tem govorili. 13. maja bo, oziroma 12. maja bo Afet o tem razpravljal, potem pa bomo imeli še glasovanje in pa obravnavo na plenarnem zasedanju. Naslednja točka pa so politični odnosi EU z Indijo. Eh, mi imamo strateško partnerstvo eh, z Indijo. AFET je izvedel misijo v Indijo februarja. Visoka predstavnica je bila tam pred dvema tednoma. Pred vrhom ki bo potekal kasneje letos v New Delhiju. Poročilo Afeta naj bi bilo sprejeto na plenarnem zasedanju tik pred vrhom. Gospod Preda iz LS bo zdaj dobil besedo, da predstavi poročilo. Um. Hvala, gospod predsedujoči. Odnosi med EU in Indijo so zelo pomembni, gre za bogato, kompleksno zgodovino. Veliko pridevnikov je že bilo uporabljenih za opis eh, tega odnosa. Eh, nekateri pravijo, da je partnerstvo naravno, drugi, eh, da je strateško. Nekateri spet govorijo o trdnosti tega partnerstva. Sam pa se navezujem tudi na to, da Evropska unija in. Indija izhajata iz skupnih vrednot. Pri tem odnosu gre za vse to, vse, kar sem navedel. Gre pa tudi za uh, odnos, ki ima zelo velik potencial. Obstajajo zelo dobre perspektive za prihodnost in uh, Indija in Evropska unija se soočata s podobnimi izzivi. Eh, bodi si na gospodarskem področju, eh, potem gre tudi za regionalne napetosti in pa probleme na globalni ravni, naprimer za terorizem, spoštovanje mednarodnega prava in pa eh, podnebne spremembe. Zato mislim, da je poglobljeno sodelovanje in pa dobra koordinacija med EU in Indijo zelo pomembna. To bi prineslo samo pozitivne učinke. In mislim, da eh, se to sodelovanje ne sme osredotočati samo na gospodarsko področje. Je pa pomembno seveda, da nadaljujemo s pogajanji o prosti trgovini. Glavni cilj tega poročila je, da se izrazi podpora tega parlamenta tesnejšemu partnerstvu z Indijo. To je glavni cilj. To partnerstvo je treba ukrepiti na številnih področjih, na gospodarskem, kulturnem področju, okoljskem področju. Besedilo, ki ga tu predstavljam, pa se osredotoča predvsem na uh, zunanjo in varnostno politiko. Uh, predvsem zato, ker delujemo tukaj v odboru AFED. Določeni člani našega odbora so februarja odpotovali v New Delhi. Uh, In v tem besedilu sem želel izraziti tri sporočila. Upam, da so dovolj jasna. Prvo zadeva naslednje. Potrebujemo strategijo za naše odnose z Indijo. To je ključen instrument za to, da imamo koherentno politiko na tem področju. Z našega vidika bi bilo pomembno v naslednjih mesecih in letih. Eh, da bi prišli v naslednjih mesecih in letih tudi do boljše koordinacije znotraj EU, tako da bi cilje dosegli na lažji način. In v Indiji sem tudi eh, dobro razumel, da je tudi za nje to prioriteta. Potem drugo sporočilo je, da pozdravimo 13. vrh eh, med EU in Indijo, ki je potekal leta 2016. Eh, sprejeli smo tudi agendo do leta 2020 in pomembno je zdaj to agendo izvajati. To je tudi sporočilo, ki eh, ga je podala gospa Federica Mogherini. Eh, torej, jasno je treba opredeliti tudi roke in časovnico. To je povdarila pred kratkim tudi gospa Mogherini v Indiji. In v tem kontekstu je za razvoj odnosa med EU in Indijo pomembno tudi, da imamo te vrhe na letni ravni. E, letos jeseni bo e, vrh, novo srečanje na vrhu, e, predlagam pa tudi redna srečanja glede zunanje in varnostne politike. Mm, dobro bi bilo, če bi se bolj redno srečevali z našimi kolegi iz indijskega parlamenta. Tudi oni imajo velik interes. E, za to, da eh, se ustvari ta koordinacija na parlamentarni ravni. No pa še en pomemben vidik eh, je namreč, da se poiče tiste vsi za skupno delo, kjer bi lahko poglobili naše sodelovanje. Evropska unija in Indija nimata vedno enakih stališč, ampak eh, iskreni nareden dialog lahko prispeva k našemu vzajemnemu razumevanju in približevanju skupnim ciljem, naprimer, ko gre za Kitajsko, Afganistan, Rusijo. To, je, eh, to so področja, kjer bi lahko skupnim delom prispevali k zmanjšanju eh, varnostnih napetosti v Aziji in pa v evropski okolici. Boj proti terorizmu je tudi pomembna os, eh, na kateri moramo delati in bolje sodelovati. Mm, Eh, o tem smo govorili tudi na zadnjem vrhu in zelo zbližali stališča. Evropska unija in Indija podpirata multilateralno uh, raven in sodelovanje in eh, želimo si uveljaviti to naše skupno stališče. Treba je povečati tudi sodelovanje na področju človekovih pravic, kajti imamo številne skupne vrednote. Uh, in v partnerstvu to sodelovanje tudi eh, zauzema posebno mesto. Potem obstaja velik eh, potencial tudi na drugih področjih, ne samo na teh, ki sem jih omenil. In poročilo seveda ni. Eh, izčrpno na vseh teh področjih, ne omenja jih vseh, zato ker imamo omejitve pri dolžini poročila. Rad bi tukaj eh, povedal zdaj, kaj se mi še zdi pomembno, naprimer eh, izmenjave med ljudmi, potem skupne raziskave in druge pomembne zadeve. Pomembno je, da julija na plenarnem zasedanju podpremo to poročilo in se pripravimo na vrh EU-Indija, ki je predviden za letos jeseni. Upam, da bodo vsi predlogi sprememb, ki bodo vloženi, konstruktivni in da bomo dobro sodelovali s poročevalci v senci. Upam, da bomo dali pomemben zagon prek tega poročila našim odnosom, ki jih imamo z Indijo. Najlepša hvala za vašo pozornost. <clears throat> Hvala. Zdaj pa poročevalci v senci. Gospa Gili je tukaj iz skupine socialistov in demokratov. E, kar izvolite, gospa. Hvala, hvala Kristjanu za njegovo zelo uravnoteženo poročilo. Kot si prav povedal, Kristjan, e, smo imeli nekaj mirnih let, e, ampak v tem odnosu obstaja velik potencial in eh, veliko tudi skupnih izzivov. Zdi se, da odnosi prihajajo spet na tisti stari tir. Eh, Mogherinjeva je obiskala eh, New Delhi pred približno dvema tednoma. Tam so se strinjali, da bodo okrepili sodelovanje glede multilateralizma, podnebnih sprememb, razvojnega sodelovanja varnosti, boja proti terorizmu, pomorske varnosti in tako naprej. Agenda je bila zelo obsežna in dobro bi bilo, da bi temu sledil konkreten akcijski načrt, ne pa samo neke zaveze, da bomo uh, nekaj naredili nekega dne v zvezi s tem. To, kar si ti povedal, je zelo pomembno. Letna srečanja so prišla iz navade. Dobro pa bi bilo, če bi se zdaj eh, ta navada spet vzpostavila. Veselimo se vrha v Delhi v, ehm, v drugi polovici leta. Takrat bomo videli, kako bi lahko napredovali na vseh teh področjih, ki si jih omenil. Glede na to, kar se dogaja v globalnem kontekstu, se mi ta dialog zdi posebej pomemben. Tudi Brexit eh, ima učinke na to, imel bo posledice izgubili eh, bomo pomembnega posrednika v odnosih eh, z Indijo in eh, če to primerjamo z agendo za zunanjo politiko ZDA, ki je zelo nejasna v tem trenutku, izolacionistična celo, torej v tem kontekstu je pomembno, da ne izgubljamo časa in da povečamo politične naložbe v to področje. Prostotrgovinski sporazum je pomemben element In če pomislim, da so se pogajanja začela pred desetimi leti, že več kot pred desetimi leti, od leta 2013 pa sploh ni prišlo do no-, nobenega napredka več. V tem pogledu je res pomembno, da vlagamo v enega največjih gospodarstev na svetu, ki ima tudi ključen strateški položaj v regiji. Več kot 60 odstotkov srednjega razreda na svetu bo tam živelo do leta 2030. Eh, eh, potem eh, smo februarja na misiji govorili tudi o izmenjavah in zavezali smo se, da bomo mi kot parlament proučili to področje. Še posebej glede na to, da ZDA želijo omejiti vizume za delavce na področju IT iz Indije velika negotovost obstaja. In mislim, da so priložnosti, da poglobimo sodelovanje in združimo moči. E, pomorska varnost, naprimer v Južno-Kitajskem morju, je pomembno vprašanje. E, tam so napetosti vse večje in že ogrožajo globalno varnost in mir. Kitajska je ena od takih držav, moramo se ogledati tudi partnerstva glede energetike in vode, eh, podnebne spremembe, kjer imamo pariški sporazum in pa tudi v okviru Združenih narodov moramo okrepiti dialog in sodelovanje eh, glede tega, kako podpreti reformo varnostnega sveta. Delhi že dolgo prosi za stalni sedež. Indija in EU eh, sodelujeta pri razvoju v Aziji, naprimer boj proti piratstvu. Eh, tudi tukaj bi lahko ukrepili sodelovanje in prizadevanja. In eh, Kristjan, govorili smo tudi o krepitvi vloge žensko LGBTI, o preprečevanju nasilja, spodbujanju tolerance. Eh, in še v drugih vprašanjih, ki morda niso v Indiji eh, na vrhu njihove agende. Moramo biti uravnoteženi in pa usmerjeni v rezultate in samo z močnim partnerstvom bomo lahko razširili naš dialog. Eh, še posebej se mi to zdi pomembno glede vprašanj, kot so človekove pravice. Zato se moramo bolje, bolj dejavno vključiti v vse skupaj. Tvoje poročilo, Kristjan, bo še nadalje ukrepilo strateško partnerstvo. Mislim, eh, da eh, s tem zastopamo tudi interese EU, eh, delamo na njih in veselim se že sodelovanja s tabo in drugimi poročevalci v senci in pa glasovanja. Hvala. Nobenega drugega poročevalca v senci ni tukaj, tako da zdaj dobijo besedo drugi govorci. Prvi bo spregovoril gospod Peter Le iz ELS. So, I, I I, I, I, I ok, ne bom rekel, da sam pripadam uh, uh, sončnim govorcem, ker se poročevalcem v senci, uh, torej, ker so drugi poročevalci v senci. Uh, Eh, gospodu Paredi se zahvaljujem, ker ni uporabil veliko besed, uporabil pa je ključne besede. In eh, že v prvi točki je povedal, da potrebujemo močnejše in globje partnerstvo in eh, v tem pogledu se z njim popolnoma strinjam. Sam sem poročevalec za strateško partnerstvo med EU in Japonsko. In kot veste, se zdaj pogajamo o sporazumu o ekonomskem partnerstvu in pa o strateškem partnerstvu ter o sporazumu o prosti trgovini. 40 področji strateškega sodelovanja je bilo zaenkrat identificirano pri naših pogajanjih z Japonsko. Mislim, da kljub vsem besedam o strateškem partnerstvu, da smo mi zaenkrat našli 8 posebnih področji oziroma vprašanj, kjer želimo poglobiti sodelovanje. Strinjam se s tem, kar je povedala Nina Gil. Premalo je dinamike. In kar se tiče strateškega partnerstva, mislim, da smo tudi premalo ambiciozni. Rečeno je že bilo, da so zadnji dogodki Eh, nam dali na voljo nove argumente za bolj dinamičen pristop. In želel bi si, da bi naslednji vrh eh, tudi dal ta novi zagon eh, za nadaljevanje dela z večjo hitrostjo. Torej, na teh 40 področjih oziroma med temi 40 področji smo opredelili tudi zdravstveno področje in to bo prvič del strateškega partnerstva. Mislim, da bi eh, z Indijo tudi lahko poglobili sodelovanje na tem področju, ne samo zaradi ajurvede, ki je že zelo prisotna v Evropski uniji. Eh, želel bi si, dinamičnega in strateškega pristopa in zelo podpiram poročilo, ki je v skladu s to mojo željo. Hvala. Hvala, gospod Bašir je naslednji. EKR, er, izvolite. Gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi, čestitam poročevalcu gospodu Predi za izjemno poročilo. Poročilo je uravnoteženo, pozitivno in natrpano s konkretnimi predlogi. EU in Indija morata res ukrepiti sodelovanje, zato da bi spodbudili blaginjo in tudi varnost v svojih regijah, pa tudi drugot po svetu. Poročilo je že dobro samo po sebi, ampak eh, lahko ga še izboljšamo, če upoštevamo naslednje. Indija je naredila veliko korakov naprej v zadnjih letih na področju človekovih pravic in svoboščin. Gre za ogromno državo in prizadevanja tečejo, da bi bila to odprta demokracija in odprta ter vključujoča družba. To je veliki ziv. Ampak v poročilu je navedeno, da še vedno obstajajo pomisleki, zato ker še vedno velja diskriminacija po kastah, manjšine in eh, verske ter etnične skupine in manjšine pa so izpostavljene sekundarni obravnavi. Zato podpiram prizadevanja za ponopravni sporozum med EU in Indijo. Ampak prosta trgovina in prosti trgi gredo z roko v roki z spoštovanjem človekovih pravic in pravne države. Po mojem skromnem mnenju bi končno besedilo moralo to odražati, vprašanje Afganistana. Videti je treba, da Pakistan drago plačuje za svojo podporo mednarodni koaliciji proti talibanom in terorizmu. Zato bi rekel, da je naloga EU, Indije in vseh srednjih držav, da okrepijo koordinacijo v vse jugo-južnoazijski regiji. Indija in Pakistan ter dvostranski odnosi v besedilu, ki je zelo dobro sestavljeno, moramo biti čim bolj odkriti in sicer približevanje ni potrebno samo zato, da zagotovimo mir med tema dvema velikima narodoma. Mir ni končni cilj sam po sebi. Mir potrebujemo, zato da bomo spodbujali trajni mir in blaginjo za prav vsakega posameznika v tej regiji. To vključuje tudi Kašmir. Gre za primer, ki ga je vredno omeniti v poročilu. Del Kašmirja, ki je pod indijskim nadzorom, zaostaja po vseh indeksih človeškega razvoja za tistim delom Kašmirja, ki je pod pakistanskim nadzorom. Mislim, da bi morali avtohtono prebivalstvo tam sprostiti, da lahko sami odločajo o svoje usodi. To bi bilo najbolje za vse. Hvala. Hvala lepa. Besedo bi dali SZD-ju, ampak zdi se, da ni nikogar tukaj, ki bi spregovoril v njihovem imenu. Zato prosim gospoda prijedo, da sklene tole razpravo. Niče drug ni prosil za besedo. Izvolite. Um, Hvala. E, žal mi je, da ni nikogar iz e, službe za zunanje delovanje ali pa z indijskega veleposlaništva. Ne vem, ali mogoče še vedno praznujejo 1. maj, ampak eh, škoda je, ker gre za pomembno temo in sicer je ta tema pomembna za vse politične skupine. Zahvaljujem se kolegom, ki so se oglasili danes. Optimističen sem, ker vidim pozitivne znake, ne samo strani socialistov. E, oni so del te velike koalicije, ki smo jo oblikovali na začetku mandata, ampak. E, tudi eh, poročevalec iz EKR, poročevalec v Senci in pa gospod Bašir, eh, sta mi podala svoje mnenje, zahvaljujem se za to, tudi drugim se zahvaljujem. Eh, nekateri so mi poslali tudi pisna sporočila o eh, pomenu sodelovanja in tako naprej. Zdaj pričakujemo predloge sprememb. In če se bo gospod McAllister strinjal, da glasujemo prej, kot je predvideno, bi bilo to res odlično. Eh, moramo pa še videti, kako vse skupaj konkretno organizirati. Lepa hvala vsem in upam, da ne bom dobil 900 predlogov sprememb. Vsi, ki želite eh, dodati. Uh, karkoli, kar je že bilo zapisano v prejšnjih poročilih. Eh, prosim, če tega ne počnete, ne pišite o tisoč vprašanjih, ampak res o tistem, na kar se osredotočamo v tem poročilu. Hvala. Hvala lepa. Ne vem, ali sem tako učinkovit, ampak vsi želijo premakniti časovnico naprej. To bom vzel kot kompliment, ampak tako kot zadnjič moram tudi tukaj povedati, da imamo težave. Veliko poročil imamo ob tem času, gre tudi za, sveda, za to, da moramo dati čas prevajalcem, ampak hvala za vaš interes, da bi nadaljevali z delom čim prej. Mislim, da to res kaže, da smo učinkovit in delovn odbor. Hvala vsem še enkrat. Rok za odložitev predlogov sprememb je 5. maj ob 12. Časovnica je takšna, kot smo povedali. Torej, drugo obravnavo predlogu spremem bomo imeli 19. junija, potem pa bomo 20. junija glasovali in v plenarnem zasedanju bomo o tem glasovali septembra. To je konec 12. točke, zdaj pa 13. točka gre za poročilo. Vodje delegacije za odnose s Palestino Obiskali so Zahodni breg in Jeruzalem. Delegacija je želela vstopiti v Gazo, ampak niso dobili vstopa. Parlament bi seveda moral imeti dostop do Gaze, zato se že veselimo slišati več o tem. Predsednika ali vodjo delegacije prosim, da nam poda poročilo ter priporočila in sklepe. Izvolite, šest minut, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Zelo sem vesel, da ste mi dali to priložnost, da vam podam poročilo o obisku delegacije v Palestini. Opozoriti vas želim na gladovno stavko, ki trenutno teče. Palestinci gladovno stavkajo, zato ker želijo, da se njim in njihovim družinam zagotovijo človekove pravice. Tudi mi moramo pritisniti na Izrael, zato da bomo zagotovili dostojanstvo Izraelcem in palestincem predvsem, ki živijo tam. Zelo pomembno je, da podpišemo tudi pismo, v katerem jim bomo izrazili podporo. Srečali smo se s premijejem in različnimi ministri, to je bilo februarja. grajenje naselbin se nadaljuje. Tudi na drugih področjih smo videli, da že tečejo načrti za gradnjo dodatnih naselbin v prihodnosti. Gre za aneksacijo zahodnega brega. Prav tako smo lahko obiskali vojaško svetišče v Ofelu. Tam sodijo celo otrokom. Otroci so pred sodiščem, torej to je tragično. Naša delegacija si mora še naprej prizadevati za človekove pravice v tej regiji. Prav tako smo se srečali z veliko ljudmi iz različnih združenj in vsi so nam posredovali enako sporočilo. Gre za sporočilo obupa. Govorili so o odsotnosti kakršnega koli uspeha. Iščejo rešitev dveh držav, zdi pa se, da je ta rešitev nedosegljiva. Celo premije Habdala je dejal, da bi palestinska oblast lahko našla rešitev, če bi dobili jamstva za vse palestince. Pogovori na to temo so nam vzeli veliko časa. Palestinska država dejansko obstaja, ne da bi bila dejansko država. Če napredka ne bo, bo prišlo do še večje razdrobljenosti. In uh, Evropska unija sicer veliko počne na humanitarni ravni, vendar zdi se, da si obe strani ne prizadevata iskreno za rešitev dveh držav. Komisija ima težave pri izvajanju humanitarnih projektov, ampak jasno mora biti, da moramo zagotoviti politično voljo za to, da dobimo rešitev dveh držav. Drugače, tisti, ki tam živijo na terenu, ne bodo dosegli napredka. Politično voljo moramo zagotoviti, seveda moramo rešiti tudi vsakodnevne probleme, ampak ne smemo pozabiti na to, da je rešitev dveh držav res zelo pomembna. Naselbine se še naprej gradijo in uh, ni veliko upanja zaenkrat za rešitev. Naš predlog je še vedno enak. Nujno je dobiti politično rešitev, zato potrebujemo politično voljo, politično voljo za rešitev dveh držav. Zaenkrat še imamo možnost za to. Drugič, priznati je treba palestinsko državo. Problema ne bomo rešili, če bomo imeli samo dve državi. Ne. Za vso silo si moramo prizadevati za to, kar pomeni, da morajo države članice EU priznati palestinsko državo. Potrebujemo tudi volitve, tudi to je ključnega pomena. Volitve morajo biti poštene in svobodne za vse ravni uprave. Pri palestinski oblasti moramo biti previdni. Poskrbeti moramo, da bo uprava ustrezna, da bo dovolj preglednosti, in da bo tudi dovolj nadzora nad njimi. In zagotoviti moramo, da se bodo spoštovale človekove pravice v okviru mednarodnega prava. To bo vplivalo tudi na trgovinske odnose. Naslednjič, kar zadeva resolucije OZN, to so izjave mednarodnega soglasja v zvezi z naselbinami. Zato mora to predstavljati osnovo za naše delo. Evropska unija mora okrepiti svoje politike, kar zadeva ozemlja. Tukaj govorimo o ozemljih, ki so okupirana. Gre za okupirana ozemlja ali okupirane teritorije. Vsak sporazum z Izraelom o ozemlju, na katerem veljajo sankcije, mora biti predmet pogovorov z izraelskimi oblastmi, kaj ti gre za ozemljske klauzule na tem področju. Svet in države članice morajo poskrbeti za podporo resolucijam varnostnega sveta OZN skupaj si moramo prizadevati za to, da bi premustili probleme tam, še posebej kar zadeva označevanje ozemlja in polaganje demarkacijskih linij. Ko bomo zakonodajo dobili, je treba poskrbeti, da se bo tudi spoštovala. Na terenu humanitarna prizadevanja niso dovolj. Potrebujemo tudi politična prizadevanja. Samo tako bomo lahko pomagali dovolj, če bomo s političnimi prizadevanji dopolnili humanitarna prizadevanja. Prav tako moramo preprečiti dodatno radikalizacijo. Vedeti pa je treba, da se je število prebivalcev povečalo. To pomeni, da je več porabe, naprimer vode, pa tudi večja je poraba drugih naravnih virov. In vse to bo vodilo do še večjega pomankanja v gazi in zaradi tega do večje radikalizacije. Zaradi tega se torej, sejejo semena za nasilje v prihodnosti in to ni v interesu ne Izraelcev, ne Palestincev. Evropska unija skupaj z državami članicami in institucijami mora podpreti rešitev dveh držav in storiti vse, kar lahko, zato da bi do tega tudi prišli. Hvala lepa hvala za poročilo o obisku delegacije v Palestini. Nihče ni prosil za besedo. Dobro. Vaš prispevek je zabeležen v zapisniku. Hvala lepa, da ste se oglasili danes pri nas. S tem je konec točke 13 na našem dnevnem redu točka 14. Samo preveril bom, ali so govorniki že tukaj. Prihajajo. Dobro, samo dve minuti odmora si bomo vzeli, da pripravimo predsedniški odr, potem pa se bomo lotili zadnje točke na dnevnem redu. <clears throat> now in stereo. So we are improving technologi technologically here at the end of the agenda. Proti koncu dnevnega reda gremo, vedno boljše volje smo. Dobro, zdaj pa 14. točka. Gre za zadnjo točko na dnevnem redu in sicer boj proti nekaznovanju s posebnim povdarkom na mednarodnem kazenskem sodišču in spremembah rimskega statuta iz Kampale. 5. oktobra 2016 so se koordinatori dogovorili za to. Mednarodno kazensko sodišče je bilo oblikovano v rimskem statutu, 1. julija 2002 je zaživelo. Tam so opredeljene struktura, pristojnosti in naloge sodišča. Gre za preganjanje zločinov proti človeštvu, genocid in tako naprej ampak boj proti nekaznovanju ni bil vključen. Zato so se sestali v Kampali junija 2010, sprejeli so amandma statuta, gre za sprememba iz Kampale. Zločin agresije je opredeljen skupaj ali v skladu z resolucijo OZN. Dejanja agresije so invazija v drugo državo, bombardiranje druge države, blokiranje pristanišč ali obale, napad z mornarico ali kopenskimi silami ali zračnimi silami, kršenje sporazuma na vojaški način in omogočanje, da druga država izvaja agresijo na tretjo državo z določenega ozemlja. Samo zločin agresije, ki je izveden eno leto po tem, ko 30 držav ratificira mm, to spremembo, lahko preganja. Torej. 124 držav je v tej spremembi in one lahko dobijo dvotretinsko večino. Tri govornike imamo danes, ki bodo govorili o delu Mednarodnega kazenskega sodišča in o morebitni spremembi ali o morebitnem sprejetju statuta iz Kampale. To bi spremenilo delo sodišča. Gospa Prost je vodja kabineta predsednika Mednarodnega kazenskega sodišča. Gospa Prost je bila prej varuhinja človekovih pravic. za odbor za sankcije proti Al-Kaidi. Ona je bila tudi aktivna na sodišču za nekdanjo republiko Jugoslavijo gospod Kacin je sodeloval v pravnih prizadevanjih na tem področju, sodeluje tudi z Mednarodnim kazenskim sodiščem. Z njegovo pomočjo in s pomočjo drugih članov je bilo mogoče doseči, da je, 100, da je 76 od 124 držav ratificiralo ta sporozum in ima tudi postdoktorsko diplomo iz Haga, pa tudi doktorat iz prava iz Univerze Teramo v Italiji. Z nami je tudi gospod Bariga iz Lichtensteina. Bariga zastopa Lichtenstein v različnih procesih pristopa v zvezi z mednarodnim pravom, mednarodnim kazenskim pravom, pravno državo in človekovimi pravicami. Od leta 2006 do 2007 je delal v odboru za pravno vprašanje pri OZN in Delal je tudi na spremembah rimskega statuta, kar zadeva zločine agresije. Ima diplomo iz Univerze Kolumbija in tudi iz Avstrije. Kar takoj vam dam besedo, dogovorili smo se za deset minut, dobi pa prvo besedo gospa Prost. Um, a... Hvala lepa, lepo je biti danes tukaj, da bomo spregovorili o nekaznovanosti in delu Mednarodnega kazenskega sodišča. Vem, da se bomo posvečali zločinu agresije, ampak o tem bosta govorila moja druga dva kolega. Jaz vam želim podati kontekst, kar zadeva delo tega sodišča in tudi, kar zadeva izzive, s katerimi se spopadamo. Mislim, da je zelo pomembno, da omenimo ključni mandat tega sodišča, gre za preiskavo in preganjanje vojnih zločinov, zločinov proti človeštvu in genocida. Vendar spremembe o kaznivem dejanju agresije so prav tako omenjene, ampak nismo še pri koncu. Sodišče je trenutno kar zaposleno z svojim osrednjim mandatom Tožilec sodišča je organ sodišča in trenutno izvaja deset preiskav v več državah, v Ugandi, v Demokratični republiki Kongo, v Darfur, Sudanu, v Srednje Afriški republiki, v Keniji, v Libiji, v Maliju, v Gruziji in v slonokoščeni obali. Nekaj komentarjev bom podala kasneje o Afriki. Ampak vedeti je treba, da se tožilec torej ukvarja z desetimi primeri. Pet jih je bilo posredovanih sodišču strani držav samih. Same torej so države posredovale primere tja. V dveh primerih je varnostni svet posredoval primer in pri treh primerih se je tožilec sam odločil, da bo nastopil torej Gruzija, Kenija in slonokoščena obala. Prav tako izvajamo deset predhodnih preiskav v Afganistanu, v Burundiju, v Kolumbiji, v Gabonu, v Gvineji, v Iraku. To je povezano z britanskimi silami Nigerija, Palestina, registrirana vozila Komor Komoro, Grče in Kambođe, pa tudi Ukrajina. To so predhodni primeri, ki jih tožilec izvaja v skladu z rimskim statutom. V Hagu, kjer je sede sodišča, imamo primere, ki jih že obravnavamo, lani smo bili še posebej aktivni. Tri sodbe so bile podane, ena je zdaj dokončno, sedem je bilo obsodb in v teh primerjih smo videli kar nekaj prelomnic. Imeli smo prvo obrambo s priznanjem krivde in tudi prvo obsodbo zaradi uničenja kulturne dediščine. To je bilo v zvezi s tim buktujem. Gre tudi za spolno nasilje. Prvič smo to obravnavali Prav tako smo imeli prvi primer, ki je obravnaval umešavanje v delu prič. Letos imamo tri primere, ki usporedno tečejo. Blegodej, to zadeva slonokočino obalo, primer v zvezi z Demokratično republiko Kongo in primere za Ugando. Imamo tudi štiri primere, ki so v fazi reparacije. To pomeni, da žrtve sodelujejo v tem primeru in lahko dobijo torej reparacije. Kakor sem dejala, tečejo štirje primeri v zvezi s tem. Prav tako imamo dve pritožbi, dve pritožbi v zvezi z sodbami, imamo pa tudi več dela, ki teče v zvezi z reparacijami. To je torej precej natrpan delovnik našega sodišča. Z veseljem so, da bi o tem govorila še kasneje, ampak opozoriti vas želim na nekatere izzive, s katerimi se spopada sodišče. Nekaj teh izzivov je sveta notranje politične narave, ki jih lahko nadzorujemo, nekaj izzivov pa je zunaj sodišča. Gre naprimer za splošno vprašanje pravosodja na mednarodni ravni. Včasih ti postopki trajajo zelo dolgo. Vprašanje je, kako učinkovito je mednarodno kazensko pravo. Mednarodno kazensko sodišče je že bilo večkrat kritizirano v zvezi s tem. To so kritike in pomisleki, ki jih sodišče seveda upošteva in prizadevamo si zadeve izboljšati. Trenutna predsednica poskuša izboljšati učinkovitost sodišča. Sodniki so uvedli kar nekaj ukrepov, poskušajo izboljšati učinkovitost in vidimo že, da postopki trajajo manj časa. In to je za nas tekoč projekt, vedno želimo izboljšati delovanje. Ampak najverjetneje ste tudi že sami slišali za kakšne izzive, s katerimi se soočamo. V eksternem kontekstu se o tem večkrat govori. Najprej pa želim na hitro govoriti o razmerju med sodiščem in Afriko, kritizirajo nas, sodišče naj bi se preveč posvečalo Afriki, preveč pozornosti naj bi se namenjalo afriškim državam. Jeseni so se tri afriške države tudi umaknile iz rimskega statuta, ampak o tem lahko seveda več povem kasneje, ampak te razmere je vedno treba obravnavati v kontekstu. Afrika je veliko prispevala k oblikovanju rimskega statuta in mednarodnega kazenskega sodišča samega. Gre za največjo regionalno skupino, ki sodeluje pri tem. Veliko je razlogov za to. V Afriki smo videli tudi, da je veliko držav samih posredovalo primere na sodišče. Moj kolega bo o tem govoril. Vseeno obstaja domneva, da se sodišče preveč posveča Afriki, ampak mi poskušamo tudi pomagati žrtvam, ki so prizadete zaradi grozovitosti, ki se tam dogajajo. In še en razlog, zakaj je sodišče imelo toliko primerov iz te regije, najprej seveda treba upoštevati, da gre za kontekst v zvezi z afriško situacijo. Sodišče želi sodelovati z Afriko. Dve državi, ki sta se umaknili, sta zdaj umaknili umik. Južna Afrika po sodnem postopku je torej umaknila svoj umik. Gambija pa je storila podobno po menjavi vlade. Burundi je ostal pri odstopu v leto dni po umiku, bo umik tudi veljaven. Drugih umikov pa ni. Dobro, toliko o tem. Zdaj pa še naslednji izziv za mednarodno kazansko sodišče. Gre za kritiko iz Afrike, pa tudi bolj splošno, torej zakaj se sodišče posveča samo določenim regijam, to je sodišče oziroma vprašanje, ki ga slišimo večkrat, še posebej v zvezi z grozovitostmi iz drugih delov. Omenja se Sirija, naprimer, zakaj sodišče ne obravnava razmere tam. No, razlog za to je seveda zunaj pristojnosti sodišča sodišče temelji na pogodbah in njegova pristojnost je samo v državah, ki so podpisnice tega statuta. Trenutno jih je 124, države morajo biti vključene v določeni situaciji, torej ali gre za njihovo ozemlje ali pa gre za državljane te države. Rimski statut nima univerzalne pristojnosti in univerzalne uporabe. Zato jurisdikcija sodišča ne seže povsod in to je še posebej velik izziv, ko vidimo, da prihaja do grozovitosti tam, kjer sodišče nima jurisdikcije. Edina rešitev je, da se več držav priključi statutu in želimo si, da bi imeli tudi univerzalnost jurisdikcije. To je zelo pomembno če se države pridružijo rimskemu statutu, morajo spoštovati tudi določene standarde in naprimer pomagati žrtvam. To je za nas ključna naloga in v partnerstvu z drugimi si prizadevamo za cilj univerzalnosti. Na koncu pa še nekaj. Sodelujemo torej s partnerji in Evropska unija je eden pomembnih partnerjev. Hvaležni smo za podporo, ki jo EU nudi sodišču, tako operativno, kot tudi s pomočjo sodelovanja. Hvala tudi za politično podporo, tudi strani parlamenta. Parlament je večkrat sprejel resolucije, ki podpirajo delo sodišča. Ta odnos je za nas ključnega pomena in hvala vam za interakcije, ki jih imamo z EU in hvala za vašo podporo. O veliko drugih vprašanjih bi lahko govorila, tukaj bom končala. Besedo bom dala svojim kolegicam in kolegom, z veseljem pa bomo odgovorili na vaše vprašanja. Najlepša hvala. <clears throat> So Najlepša hvala. Besedo bomo predali naslednjemu govorniku, to je gospod Katin. Izvolite, imate deset minut. Very... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvaležen sem, da sem lahko danes tukaj še posebej v eh, dvorani, ki je posvečena Alčidu de Gasperju, kot uh, eh, italijanom je to v čast. Tako kot uh, sodnica Prost uh, bi se tudi sam rad zahvalil Evropskemu parlamentu, ker uh, je. Uh, vodili vlogi, kar se tiče mednarodnega kazenskega eh, sodžila, sodišča. V začetku 90-ih let je pozval eh, Evropski parlament eh, k vzpostavitvi mednarodnega kazenskega sodišča, takrat, ko smo imeli težave pri vzpostavitvi kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo. In mislim, da so ti pozivi obrodili sadove. Več kot 24 tisoč afriških žrtev se je prijavilo k sodelovanju na uh, sodišču. Več kot deset tisoč uh, jih je dobilo status uh, eh, lokustandi uh, kot uh, sodelujoči. Več kot šest tisoč oziroma okoli šest tisoč gruzijskih žrtev je prav tako uh, pripravljenih sodelovati. To pomeni, da je ogromno posameznikov prišlo v Hak za to, da bi sodelovali s sodiščem in da bi izrazili svoje pomisleke in svoje stališča. Mislim, da je to velik uspeh za sodišče. V nacionalnih parlamentih eh, smo bili priča opoziciji, eh, ampak to so večinoma tisti eh, na vodilnih funkcijah, ki menijo, da so onkraj eh, zakonodaje, onkraj prava in jim ni všeč, da obstaja v Hagu sodišče in da lahko to sodišče eh, zapolni to eh, vrzel nekaznovanosti, ki jo nažalost številni izkoriščajo za izvajanje groznih zločinov. Za nas je Mednarodno kazensko sodišče je eh, institucija, ki ima velik učinek, veliko težo in eh, s tem, ko opravlja svojo nalogo, zmanjšuje opozicijo. V eh, Afriki, na primer, izvaja svoj mandat, kar pomeni, da ni toliko opozicije. Nekateri posamezniki, nekateri voditelji držav želijo izvajati svojo funkcijo kot ponavadi, ampak danes so naprimer eh, predmet eh, naloga za oduzem prostosti zaradi eh, različnih vojnih zločinov ali pa zločinov zoper človeštvo. Danes se na določenih specifičnih področjih v svetu izvajajo masovni zločini, ki so onkraj naše pristojnosti. Naprimer v Siriji. To je največji, najbolj krval konflikt Eh, na svetu. Naša organizacija, eh, parlamentarci za globalno delovanje, eh, sodeluje z drugimi nevladnimi organizacijami, Amnesty International, Human Rights Watch in tako naprej. In smo proti dogovoru o nekaznovanosti, ki bi posegal v možnosti mednarodnega kazenskega sodišča. Temu smo bili priča, ko je varnostni svet uporabil veto. Eh, maja leta 2014, preden je eh, mesto Mosul pristalo v rokah eh, ISIS-a, ko sta Ruska federacija in Ljudska republika Kitajska uporabili veto na predlog Francije, ki so ga podpirali drugi v varnostnem svetu, kar se tiče Sirije in obravnave Sirije pred sodiščem pred mednarodnim kazenskim sodiščem. Šlo je za to, da bi se vzpostavila eh, nekakšna cona nekaznovanosti v Siriji. Obstajajo tudi druge podobne resne situacije, ker prihaja do masovnih eh, kršitev, naprimer Jemen, o katerem se ne govori tako pogosto v medijih, kjer imamo dokaze eh, o dogovorih, ki so sklenjeni za to, da bi prikrili zločine, ki se izvajo. Gre za veliko težavo zaradi nekaznovanosti danes v svetu ampak večinoma do tega prihaja zunaj jurisdikcije mednarodnega kazenskega sodišča in to je tudi dober znak za mednarodno eh, kazensko sodišče kot takšno. Ima torej učinek svojim delovanjem tam, kjer lahko deluje. Pred nekaj meseci eh, je prišlo dogodka v eh, Kongu, v Demokratični republiki Kongo. Opozicija je določen dan septembra določilo kot dan uh, mrtvega mesta. Uh, takrat naj bi prišlo do konflikta med protestniki in vlado in uh, eh, toživci so prosili parlamentarce za globalno delovanje, da se neformalno sestanejo uh, člani parlamenta iz različnih uh, političnih strank. S tem, ko smo povabili politike iz različnih eh, strani na ta sestanek, eh, so se razširile novice, da je eh, tožilec v mestu in takrat v Kinšasi ni bilo ene same žrtve. Po našem mnenju se je to zgodilo zato, ker je bilo kazensko zadišče prisotno. Težko je seveda voditi statistiko za stvari, ki se ne zgodijo. To je nemogoče v praksi. Ampak Eh, seveda številni tisti, eh, ki sprejemajo odločitve, upoštevajo, kaj se lahko zgodi v prihodnosti in zato eh, se morda odločijo drugače. Seveda to ni popolna rešitev za vse konflikte, vojne, kršitve človekovih pravic, represijo in tako naprej. Težke tranzicije, kot jo imamo naprimer v Demokratični republiki Kongo. Ampak boljše je imeti mednarodno kazansko sodišče, kot ga ne imeti. In s tem prehajam k četrti najpomembnejši točki in eh, to je zločin agresije. Gre za eh, zločine, ki jih izvajajo voditelji. Voditelji, ki lahko uporabijo državni aparat ali pa celo eh, nevladne, nedržavne akterje in jih uporabijo za velike vojaške napade, ki so usmerjeni večinoma zoper civiliste. V Nurembergu leta 1945 so bili izpostavljeni štiri mednarodni zločini. Zločin proti človeštvu, eh, eh, tudi genocid, ki je bil izpostavljen to bolj natančno leta 1948, eh, vojni zločini in zločini zoper mir. Zločin zoper mir je bil takrat viden kot rezultat internih konfliktov, ne mednarodnih konfliktov. Ampak eh, leta 1928, ko je bil eh, sprejet rimski statut, eh, se spomnim pričanja takratnega sodnika, ki je dejal, da so uspeli zločin agresije uvrstiti v peti člen statuta. Želeli so, da bi se stvari vrnile v leto 1945. In sedaj smo v letu 2017, eh, imamo 34 oziroma 35 ratifikacij. Argentina, če se ne motim, je prav tako vložila eh, ratifikacijo. Oziroma 34, ne vem, tu nekje eh, smo, morda sem prehitev dejstva. Združenje državnih strank bo letos glasovala Eh, glasovalo o eh, tej jurisdikciji. Leto, v letu 2014 eh, je na pobudo gospe Lohbihler bila sprejeta skoraj enotno resolucija Evropskega parlamenta. Mislim, da je samo ena oseba glasovala proti. V tej resoluciji ste pozvali k jasni podpori za uh, ta amadma za eh, aktivacijo jurisdikcije eh, sodišča. To je pozitivna plat zgodbe, ampak eh, kot v vsaki zgodbi imamo tudi tukaj manj pozitivne strani. Zločin agresije, kot ste ga opisali, gospod predsedujoči, in kot je bilo to izpostavljeno v resoluciji 33.14 sprejeti leta 1974. Eh, eh, eh, vse skupaj je omejeno. Zločin agresije se zgodi, če vojaški ali politični voditelj države izvede nasilno dejanje nad drugo državo, ki je vsebinsko gledano kršitev listine ta uh, definicija po uh, obsegu uh, in tako naprej je bila uh, oblikovana zato, da bi jasno ločili med uh, zločini, Eh, kakršnim smo, smo bili priča med drugo svetovno vojno in tako naprej in drugimi zločini. Tako da bi lahko kompromis sprejeli vsi. In to se je tudi zgodilo, zato ker je uh, bilo to sprejeto s konsenzom. Še vedno potekajo razprave o tem, kako uh, tolmačiti uh, začetek veljavnosti oziroma aktivacijo, ampak to so tehnične zadeve. Mi, naša uh, organizacija, parlamentarci za globalno delovanje, pa podpiramo uh, obravnavo takšno enotno obravnavo zločinov kot leta 1945. Enako s predvsemi uh, in za vse je uh, bistvo, temelj rimskega statuta. Naj zaključim. Evropska unija lahko zadeve spet spremeni. Tudi v preteklosti je to uspelo. Edina regionalna oziroma čeznacionalna, transnacionalna organizacija, ki ima akcijski načrt, ki ima enotno stališče, kar pomeni, da ima dejavnosti uh, na terenu gre tudi za politične klauzule, kot je eh, naprimer eh, klauzula v sporazumu iz Kotonuja. Veliko eh, klauzul torej obstaja, veliko elementov obstaja, ampak danes bi rad izpostavil enega samega. Mislim, da bi morala biti Evropska unija odločnejša, bila je odločna, ampak biti mora še odločnejša, pri sklepanju partnerstva z Ukrajino, tako da bo eh, ta končno začela izvajati to, kar je bilo dogovorjeno eh, z vidika pridružitvega sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino. To je država, eh, katerega, katere del teritorija je nezakonito zauzela druga država. Zločin agresije seveda ne bo veljal uh, retrospektivno, uh, začel bo veljati zgolj leta 2017 in ne more veljati za uh, Eh, nedržavne eh, akterje. O tem smo se pogovarjali s kolegi iz eh, Rade, iz ukrajinskega parlamenta in ugotovili smo, da se lahko na takšne dogodke gleda kot na dodatni dejavnik. Želimo, da ima sodišče ustrezno jurisdikcijo, pomembno pa je, da se podpre aktivacija tega zločina. Še enkrat pozivam Evropski parlament, da pozove celo, celotno Evropsko unijo, eh, da eh, tesneje sodeluje z Ukrajino. Zavezali so se k spremembi ustave, ampak to se še ni zgodilo in morda eh, potrebujejo malce pomoči. S tem se bodo pridružili klubu rimskega statuta. Hvala. In s tem predajamo besedo tretjemu govorniku. Gospod Bariga, izvolite, deset minut imate. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veliko čas mi je, da sem danes uh, tukaj. Je pa to tudi velik uh, izziv. Izziv je slediti tema dvema imenitnima govornikoma, ki sta podala zelo celovito predstavitev. Morda vam lahko sam podam nekaj konteksta, nekaj o zadnjih informacij v zvezi z zločinom agresije in morda lahko nekaj več povem o eh, pravnih in političnih posledicah aktivacije eh, tega zločina oziroma jurisdikcije Mednarodnega kazenskega sodišča. Začeti je treba eh, v Nurembergu oziroma v Tokiju po drugi svetovni vajni. Nemški in japonski voditelji so bili pred sodiščem in so bili obsojeni zaradi zločinov zoper mir. Eh, in eh, zločin zoper mir ter eh, zločin agresije lahko uporabljamo sinonimno. Te osebe so bile na to obsojene zaradi načrtovanja in priprave vojne, ki je temeljila na agresiji. Ampak takrat ni bilo jasno izpostavljeno oziroma opisano, kaj pomeni agresija. In uh, potrebno je bilo več desetletij za vključitev definicije eh, agresije eh, v eh, listino Združene, Združenih narodov. V členu 2.4 najdete opis agresije, gre za nekaj, kar gre onkraj normalne oziroma nenormalne rabe sile leta 1974 eh, se je generalna skupščina dogovorila o definiciji agresije na osnovi eh, člena 2.4 listine Združenih narodov o definiciji eh, uporabe sile, use of force. In kot je dejal predsedujoči, gre za vrsto dejanj, invazija, bombardiranje in tako naprej. Če naj bo to Eh, tudi dejanje agresije, potem mora biti v neskladju z listino uh, Združenih narodov, kar pomeni, da ne sme iti za samo obrambo oziroma sme, uh, to dejanje ne sme biti avtorizirano strani uh, sveta. Takrat smo torej dobili definicijo agresije ene države zopred drugo državo. Ampak to še ni bila definicija zločina uh, za posameznika, ki je morda na to uh, obtožen pred uh, kazenskim sodiščem. Uh, Na rimski konferenci leta 1998, kot je dejal David, eh, so na to delegacije v rimski statut unesle eh, sklic, nekakšen sklic oziroma nekaj več eh, na to. V 12. členu rimskega statuta piše, da stranke v sporazumu sprejmejo jurisdikcijo kazenskega sodišča, med drugim tudi za zločin agresije. Ampak takrat še to ni bilo popolnoma jasno definirano v rimskem statutu takrat je bilo dogovorjeno, da eh, se bo začel pogajalski eh, proces, ki bo privedel do definicije in do večje mere jasnosti za, eh, o pogojih, ki so potrebni za oblikovanje te definicije. Pogajanje so potekala med letoma 2003 in 2010. Ambas veleposlanik Lichtensteina je vodil pogajanja, zato sem tudi sam danes tukaj in uh, tekom proste razprave vam lahko podam več informacij o teh pogajanjih. Ampak naj povzamem vse skupaj. V teh sedmih, osmih letih smo prišli do dogovora o dveh eh, pomembnih eh, eh, delih amanmaja iz Kampale. Najprej definicija agresije. To je prvi del, o tem smo že večkrat spregovorili. Gre za najresnejšene oblike nezakonite uporabe sile, kot jo, ta, eh, kot jo prepoveduje eh, listina eh, Združenih narodov. Februar leta 2009 smo našli to definicijo še pred samim zasedanjem v Kampali, kar pomeni, da ta definicija sama po sebi ni kontroverzna, ni sporna. In eh, ne zgolj eh, države pristopnice k kazenskemu sodišču eh, so sprejele to definicijo, ampak tudi vse ostale države, ki so države članice Združenih narodov. Tudi drugi so lahko torej pristopili k tej definiciji, gre za najresnejšo obliko uporabe sile. Torej. Drugi del tega svežnja pa eh, so predstavljala vprašanja v zvezi z jurisdikcijo. Eh, morda se zdi to eh, neka tehnična točka, ampak to se je izkazalo za bolj problematično. Vsaj dve kategoriji težav najdemo pri tem. Prva kategorija se nanaša na to, kakšna naj bo vloga varnostnega eh, sveta eh, Združenih narodov eh, pri preganjanju zločinov agresije v prihodnosti. In tukaj smo našli kar zanimiv kompromis in sicer, da mednarodno kazensko sodišče eh, ne bo odvisno od predhodne avtorizacije Varnostnega sveta Združenih eh, narodov eh, za obravnavo pred sodiščem v primeru zločina agresije. V bistvu smo zagotovili neodvisnost mednarodnega kazenskega sedišča vizavi varnostnega sveta pri eh, vprašanjih v zvezi eh, z zločini agresije. Drugi, druga kategorija, drugi del tega svežnja pa je bila potrditev države. Eh, v kakšni meri lahko omejimo jurisdikcijo mednarodnega kasnjega sodišča, ko gre za takšne in drugačne države, ki so dale zeleno luč tej jurisdikciji v preteklosti. In to še posebej zanimivo za obravnavo statuta eh, mednarodnega kazenskega sodišča. Ne potrebujete vedno eh, soglasja eh, zadevne države članice, pristopnice. Če nek ne, če ne podpisnica Eh, izvede zločin na ozemlju podpisnice, eh, je jurisdikcija jasna, no kljub eh, temu, da je eden od akterjev podpisnik, drugi pa ne. Nekatere države so želele ohraniti isti sistem, kot velja za druge zločine, kar je seveda dobro za potencijalne žrtve agresije, nudi jim namreč zaščito. To bi pomenilo, da bi, če bi neka država ratificirala avanmaje in da, če bi nepodpisnica oziroma ja, nepodpisnica sporazuma izvajala eh, zločine na njihovem ozemlju, bi eh, jurisdikcija obstajala. Druge države so si želele drugačnega sistema in so ustrajale pri eh, tem, da bi potrebovali takšno ali drugačno obliko soglasja zadevne države. Na koncu smo morali skleniti kompromis in tudi našli smo ga. Ta v precejšnji meri omeji jurisdikcijo kazenskega sodišča, gre za pristop na osnovi soglasja. Po eni strani s tem izključimo eh, dejanja agresije, ki jih eh, izvajajo eh, države, ki niso članice oziroma podpisnice statuta, tako žrtve kot tudi izvajalce agresije. Imamo pa za podpisnice rimskega statuta uh, uh, opt-out, lahko se z deklaracijo uh, umaknejo iz tega sistema. Kar se tiče jurisdikcije, je treba izpostaviti še tretji element, ki smo ga vključili v sveženje iz kampale in to je uh, posebni aktivacijski mehanizem. Gre za malce nenavadno zadevo, ampak uh, ta odraža težave, ki smo jih imeli pri sklepanju kompromisa. Nekatere države so si želeli več časa, niso želeli, da bi takoj aktivirali vse skupaj eh, in postavile so dva eh, pogoja. Prvič, želele eh, so si vsaj 30 ratifikacij, tako da bi zagotovili politično podporo manjmaju in želele so si tudi odločitev državnih strank, da se ti amantmaji aktivirajo in eh, do tega ne more priti prej kot do leta 2017. Sedaj smo v letu 2017, eh, pogovori tečejo naprej in eh, odločitev pričakujemo decembra letos. Kar se tiče ratifikacij, lahko povem, da je zaenkrat 34 držav ratificiralo uh, amantma. Rad bi uh, se tudi sam zahvalil v parlamentu za resolucijo iz leta 2014. Uh, 18 držav je ratificiralo amandma, upamo, da se eh, nam bo pridružilo še več držav. Govore tudi o tehnični točki glede eh, mehanizma opt-outa, eh, o tem lahko več povem tekom proste razprave. V zaključku pa bi rad izpostavil še tri zadeve, kar se tiče pomena amandmaja iz kampale. Te spremembe zapolnjujejo ogromno vrzel v mednarodnem kazenskem eh, pravu. Eh, tukaj ni bilo sprememb eh, od Tokija naprej na mednarodni ravni. In to je zelo pomembno. Kaj nam reč pomeni, da lahko mednarodno kazensko sodišče preganja zločin agresije? To pomeni, da sodišču omogočamo, da izvaja verjetno najpomembnejšo določbo iz listine Združenih narodov izvajali bodo namreč eh, prepoved uporabe sile v teh primerjih. Drugič, ali bo eh, veliko eh, zadev pred sodiščem na temo zločina agresije, verjetno ne, zato ker je jurisdikcija zelo omejena. Ampak kazensko sodišče ima določeno prednost, kar se tiče preganjene takšnih zločinov in vodja osebja sodišča je govoril o zelo uh, zaposlenem sodišču. Morda bo sodišče še bolj zapleteno, ampak obstaja še en vidik. Pogosto se zgodi eh, to, da ne pride do enega samega zločina, ampak do, eh, pride do več zločinov naenkrat. In zločini agresije eh, so preprosti z vidika preganjanja. Gre namreč za nek zločin, ki ga izvede voditelj in ni tako težko dokazati, da je voditelj želel uh, izvesti invazijo v neko drugo državo in eh, želel, da se izveje, izvajajo eh, vojni zločini med tem. Tako da eh, z vidika preganjanja pred sodiščem je to delo preprostejše kot druge oblike. In na to še tretji vidik. Pred kampalo, pa tudi potem, so države Eh, oblikovale eh, zakonodajo za zločin agresije v nacionalnih sistemih. To je zelo pomembno, zato ker ima mednarodno kazensko sodišče omejeno jurisdikcijo in verjetno je najbolj učinkovito imeti eh, domače pravosodne veje oblasti, ki so tiste, ki na to preganjajo storilce v tovrstnih primerih zločina agresije. Tukaj bom zaključil, pripravljam se seveda odgovarjati na vaša vprašanja. Hvala. Najlepša hvala za eh, te tri zelo zanimive predstavitve, sedaj pa razprava. Najprej gospa Lohbiler iz skupine zelenih, izvolite. <laughs> Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Preden postavim vprašanje, bi rada povedala, da smo uh, z obravnavo te točke začeli več kot pol ure prej, kot je bilo predvideno. In eh, rada bi vam zagotovila, glede na to, da ste eh, zunanji gostje, da eh, kot v številnih drugih primerjih tudi tukaj pripravljamo poročilo o vprašanju vojnih zločinov, o genocidu in tako naprej. Delamo na različnih dosjejih, zato da bi okrepili Eh, mandat mednarodnega kazenskega sodišča. V dvorani ni veliko kolegov, zato ker poteka več sej podobnih odborov eh, istočasno. Eh, vem, da bo eden od kolegov, ki sodeluje pri teh zadevah, prišel čez deset minut, zato ker ima sedaj trenutno druge opravke. No, to seveda pomeni, da imam več časa za to, da zastavim vprašanja. In imam kar nekaj vprašanj za vas, gospa Prost. Hvala vsem trem za zanimive izjave. Izivi, ki ste jih izpostavili, eh, so eh, veliki izivi za mednarodno kazensko sodišče. Strinjam se, gledajte ga. Imam pa naslednje vprašanje. Kako premostiti to razdaljo med eh, sodnimi obravnavami v Hagu in javnostjo v Hagu? državah, kjer je prišlo do teh zločinov. Kako doseči eh, ljudi, ki naprimer nimajo dostopa do eh, angliškega eh, mednarodnega poročanja, ker večina, 90 odstotkov ljudi ne dostopa do teh informacij oziroma ne more dostopati do teh informacij. Gre za voditelje, ki so se odločili, da napadejo nekoga, da izvajajo vojne zločine in uh, ljudje verjetno menijo, da so kaznovani zaradi tega. No, to druga točka v zvezi uh, s kritiko nekaterih afriških uh, vlad, češ, uh, da je mednarodno kazensko sodišče uh, nepošteno. slišali smo, da eh, številne druge vlade, eh, prebivalstva in civilne organizacije temu nasprotujejo. Je pa res, da eh, zadeve niso povsod popolnoma jasne. Pred nekaj leti je Mednarodno kazensko sodišče poskušalo izboljšati razmere, odpreti urad v Afriški uniji, zato da bi pomagali uh, Eh, afriškim državam razumeti posledice, naprimer ratifikacije, kaj to pomeni za njihovo nacionalno zakonodajo. Sedaj ima Afriška unija novo vodstvo, a nameravate ponovno uh, sprožiti takš, uh, takšen projekt, zato da bi imeli bolj uh, neposredno predstavništvo v uh, Adisababi na to žrtve vojnih zločinov. Ali, ali nam lahko kaj več poveste o skrbniškem skladu za eh, žrtve? In še en primer, eh, v parlamentu spremljamo eh, kršitve človekovih pravic in pred kratkim smo sprejeli resolucijo o kršitvah človekovih pravic na Filipinih. Sedaj pa v medijih berem, da so uh, želeli nekateri odvetniki stopiti v stik z mednarodnim kazenskim uh, sodiščem. Filipinski predsednik naj bi sodeloval pri resnih kršitvah človekovih pravicah, pravic in to naj bi bil primer, ki bi ga morda lahko obravnavalo tudi mednarodno kazensko sodišče. Imam eh, vprašanje za gospoda Barigo iz Lichtensteina. Pogledala sem si eh, rezolucijo parlamenta iz leta 2014 in v tej rezoluciji pravimo, eh, da je Lichtenstein opravil odlično nalogo pri tem, ko je pripravil nekakšen svežen priporočil za preganjanje storilcev. Sedem držav članic uh, Evropske unije še ni ratificiralo uh, tega besedila, pet uh, dela, petih dela na tem, ostali ne. Morda nam lahko kaj več poveste o tem, uh, kako bi jih pripravili k ratifikaciji. Če imamo 30 državnih stran, ki so to ratificirale sedaj, to pomeni, da bi lahko po letu 2017 vzpostavili stalni sistem ki bi kaznoval zločin agresije. A sem, pra, a sem vas prav razumela, se to lahko zgodi že decembra letos? Prav. To pomeni, da lahko pripravimo resolucijo našega parlamenta tudi uh, z vidika uh, splošne skupščine uh, Združenih narodov. Gospod eh, Katin, eh, vaša organizacija ima sedež v New Yorku. To pomeni, da spremljate tudi razprave v Varnostnem svetu, predvidevam. Kakšno je vaše mnenje povezav? Eh, o povezavah med resolucijami Varnostnega sveta in obravnavami pred mednarodnim kazenskim sodiščem. V kakšnih primerjih bi lahko eh, poslali zadeve pred eh, mednarodno kazensko sodišče? V preteklosti se je na primer dogajalo, da eh, je bil nek dosje poslan pred sodišče, ampak države na to niso namenile ustreznih sredstev sodišču, da bi lahko obravnavalo nek dosje učinkovito toliko eh, z moje strani, gospod predsedujoči. Če dovolite, gospod predsedujoči, eh, bi zastavila še eno vprašanje eh, predstavnici SZD. Prišla je nekje sredi teh treh predstavitev, verjetno bo dobila besedo, vsaj upam, in zanima me naslednje. V resoluciji iz leta 2014 je parlament pozval, to je druga točka, pozval k temu, da bi morala Evropska unija zavzeti skupno stališče eh, vizavi zločina agresije. Eh, mislim, da se to še ni zgodilo. Ali lahko kaj več poveste o tem, kako dalec smo prišli, ali obstaja razprava o enotnem stališču Evropske unije, glede na to, da eh, niti vse države članice še niso ratificirale tega besedila. Hvala. Seveda, besedo bomo dali tudi SZD, če želijo podati svoje pripombe ali pa vprašanja. Želite podati stališče ESZD v zvezi s to temo? Izvolite. Hvala, nisem navajena te dvorane. Sama vodim enoto za človekove pravice v ESZD. Vesela sem, da sem se vam lahko danes pridružila. Pozdravljam vse govorce in upravičujem se, da sem pozna, kolegi so mi sporočili, da se je stvar začela prej in uh, potrudili smo se priti čim prej, čeprav točni pa res nismo bili. No, rada bi vas eh, spomnila, da Evropska unija gleda na rimski statut kot na velik dosežek v mednarodnem eh, pravosodju mednarodno kazensko sodišče izhaja iz vrednot, ki jih vsi podpiramo. E, Žrtve si zaslužijo pravico, ne glede na to, kje živijo. Evropska globalna strategija za varnostno področje e, zadeva tudi sodelovanje Evropske unije z ICC. Mi vedno zagovarjamo vladavino prava in delo mednarodnega kazenskega sodišča. Eh, zato tudi mislimo, da je naša naloga v tem, da sodelujemo z vladami in ljudmi pri podpori ICC-ja. Eh, to je namreč glavna institucija, ki eh, deluje na tem področju. Leto 2016 je bilo pomembno leto, prav tako težavno. Razlogi so bili že prej omenjeni. Zdaj pa smo v drugačnem položaju kot lansko leto. Eh, države so imele eh, zadržke, eh, zdaj pa so te zadržke umaknile, samo še Burundi jih ima, upamo, da bo leto 2017 drugačno leto in da se bo več držav pridružilo ICC-ju. Imeli smo razpravo z ICC-jem prejšnji teden, imeli smo letno okroglo mizo, službo za zunanje delovanje in pa sodiščem. Nekaj od teh tem je že bilo omenjenih, naprimer to, da se preveč osredotočamo na določene regije, naprimer na Afriko. Vem, da uh, lahko govorci eh, to razložijo. Eh, odprla se je preiskava v zvezi z Gruzijo leta 2016 in sodišče je pokazalo, da obseg in pa pristojnosti sodišča so globalne narave vemo tudi, da toživci eh, opravljajo predhodne preiskave, ne samo v Evropi, ampak tudi na Bližnem vzhodu, v Južnji Ameriki, Aziji in tako naprej. Eh, postavljeno je bilo vprašanje v zvezi s situacijo na Filipinih in to se mi zdi zelo zanimivo. Eh, kar pa se tiče kaznjivega dejanja agresije, 18 držav članic je ratificiralo amandmaj iz Kampale, ni še Eh, skupnega evropskega stališča v zvezi s tem. Gre za suvereno odločitev posameznih držav članic, da se temu pridružijo. O tem pa se razpravlja v okviru ene od delovnih skupin sveta. Eh, posebna delovna skupina je povezana s tem, delovna skupina za pravne zadeve, ki se ukvarja z mednarodnim kazenskim sodiščem in o tem redno razpravljajo. Eh, razpravljajo o pobudah koordinacije Eh, torej države članice, ki so to že ratificirale, imajo interes, da se pridružijo tudi druge. Na kratko sem želela povedati še nekaj drugih točk, drugih argumentih, ki so bili izpostavljeni v zvezi z rimskim statutom, v zvezi eh, s kontekstom eh, Južne Afrike, ki se je umaknila iz rimskega statuta, pa se je potem vrnila upoštevanje rimskega statuta eh, ne preprečuje državam, da odigrajo pomembno vlogo pri izgradni miru. To je vseeno treba povedati. Eh, sicer bi tukaj šlo za eh, negativno spodbudo za države. To se je pokazalo tudi pri mirovnem procesu v Kolumbiji, kjer je mednarodno kazansko sodišče odigralo svojo vlogo in vlogo nekaznovanost eh, ne uh, sme ostati v takih primerjih. Hvala za vašo pozornost in hvala za prispevke govorcev. Še sam si bom dovolil eno vprašanje in upam, da eh, bo kolega čim prej prišel, zato da bomo najprej slišali vsa vprašanja in potem vse odgovore. Nekaj stvari bi vas vprašal v zvezi z vašo predstavitvijo. Študiral sem pravo, tudi mednarodno pravo. In vidim te rdeče linije, ko gre za Nurnberško sodišče eh, in pa ko gre za primerjave s takratnim časom in tem, kar počnemo danes. Eh, rekli ste, da je danes lažje eh, izvajati pregon, če se vrnemo na Nurnberške procese. Eh, vidimo, da so nasplošno bili uspešni, ampak dokazovanje agresije v vojnem stanju je težavno za tožilce in je bilo težavno tudi v nurnberških procesih. Mogoče lahko malo bolj razložite, eh, kje so eh, podobnosti in razlike med izzivi, ki so jih imeli v Nurnbergu in izzivi, ki jih imamo danes. Mogoče mi lahko še več poveste o vprašanju, kdaj je vojna upravičena in kdaj ne. Eh, še posebej, ko gre za eh, vprašanje povezana z varnostnim svetom. Mogoče eh, sem tukaj neveden, ampak rad bi pojasnilo na to temo. Pa še eno vprašanje bi postavil. Omenili ste Ukrajino. Ali lahko bolj natančno poveste, kako bi Evropska unija lahko eh, pomagala Ukrajini, eh, kaj si želite, da storimo v Evropskem parlamentu s tem v zvezi. Pa še jurisdikcija, zadnje vprašanje o tem. Eh, jurisdikcije so različne v mednarodnem pravu. Nekatere pokrivajo določene konvencije ali pa listina o temeljnih pravicah Evropske unije. Kako rešujete ta vprašanja. Potem imamo še druge mednarodne okvire, regionalne okvire, eh, ki eh, morda veljajo za druge regije v svetu. In mogoče države članice Evropske unije niso prve v vrsti, ampak gre za Evropski svet, pa vidim, da se lahko pojavijo primeri v prihodnje. Lahko poveste, kako se rešujejo vprašanja jurisdikcije, kdo bo imel. Eh, jurisdikcijo. Imamo sodišče v Luksemburgu in v Strasburu in eh, včasih med njima poteka boj, katero sodišče je vrhovno sodišče v Evropski uniji, če lahko tako rečem, kako vi na to gledate z vašega stališča. Eh, zdaj imamo pravzaprav trikotnik sodišč tukaj v Evropi, ki bi jih določen primer morda lahko vse, vsa zanimal. Ne vem, če so se kolegi vrnili lahko prosim, eh, vi zdaj odgovorite na ta uvodna vprašanja, potem pa bomo mogoče postavili še eh, druga vprašanja v drugem krogu, mogoče bo kolegica, ki bo prišla, želela potem spregovoriti. Hvala. Thank you very much. Um, some very interesting questions. Uh, the first. Hvala. Nekaj zanimivih vprašanj. Prva točka, o kateri ste govorili, je ključnega pomena za sodišče. Uh, Ehm, kar nekaj lekcij smo se naučili od mednarodnih eh, sodišč, od mednarodnega sodišča za Rwando in za Jugoslavijo. Ehm, eh, treba eh, se je ehm, povezati s skupnostmi. Ključnega pomena je to, še posebej, če je sodišče daleč. Zato imamo poseben program za to doseganje skupnosti in regij, eh, s katerim želimo premostiti eh, to razliko vrzel med Hagom in posameznimi skupnostmi. Imamo tudi urade po terenu, ki smo jih eh, vzpostavili v številnih državah, kjer potekajo preiskave. Med samimi sodnimi postopki urad tam ostane, ostane pa tudi po samem eh, sojenju. Poleg tega izvajamo misije. Eh, Toživci, predsednik gre na misije eh, in drugi člani sodišča. Naprimer, pred kratkim se je odprlo sojenje oziroma proces v zvezi z LRA v severni Ugandi. In to sojenje uh, se je prenašalo uh, tudi v sami regiji. Imamo tudi vlogo reparacije za žrtve, uh, zastopanja žrtev. Te žrtve so zastopane v postopkih in to tudi daje skupnosti priložnost, da se žrtve, ki želijo sodelovati, registrirajo in da sodelujejo. Sistem seveda ni uh, perfekten, obstajajo omejitve. Mm, treba je prevajati postopke eh, v lokalne jezike, ampak mi res naredimo vse, kar lahko, zato da premostimo to eh, vrzel. Upam, da ste eh, s tem dobili v pogled v to, kako potekajo stvari. Kritike letijo na sodišče, da naj bi se preveč osredotočalo na Afriko to. No, ko gre za eh, samo upravljanje te situacije, naj povem, da zelo poudarjamo dialog. Eh, v dialogu smo z afriškimi državami, eh, od tam prihajajo različni glasovi, različna mnenja, civilna družba se oglaša, potem drugi akteri nam podajo svoje mnenje in mi smo zelo odprti za dialog. Eh, to delamo na ravni uradnikov, na ravni predstavnikov sodišča, ki potujejo v Afriko, ki se udeležujejo predstavitev in seminarjev. Predsednik sodišča je bil pred kratkim eh, s krvinskim skladom v Ugandi. Obiskal je različne skupnosti in razpravljali so o situaciji v državi. Eh, torej, res skušamo doseči same skupnosti in eh, reševati skrbi, eh, ki jih imajo afričani. Kar se tiče urada, je to še vedno težko vprašanje. Mi imamo eh, Liezum Office, torej povezovalni urad v New Yorku. Želimo pa vzpostaviti tako pisarno tudi v Afriki. Zaenkrat nam to še ni uspelo, ni prišlo do dogovora kajti Afriška unija se ni uh, dogovorila v zvezi s tem, ampak mi o vsaki priložnosti, ki jo dobimo, sprožimo to vprašanje in tudi na seminarjih, ki jih financira Evropska unija, to omenjamo. Skušamo spodbujati dialog in sprožati to vprašanje. Skrbniški sklad je zelo blizu uh, predsednici. Ona pogosto govori o tem, Eh, skrbniški sklad je del rimskega statuta, je povezan, ampak neodvisno telo, ki je bilo vzpostavljeno zato, da bi imeli eh, dovolj sredstev za eh, reparacije. To so reparacije, ki so usmerjene proti obsojenim. Včasih ni dovolj sredstev, včasih se torej stvari ne da rešiti drugače kot s tem skrbniškim skladom. Skrbniški sklad eh, je tudi organ, ki predstavlja, ki zastopa eh, sodišče, naprimer v Ugandi projekti potekajo že več let. Eh, sodišče tam ima garante, ampak sicer ni prisotno kot tako v državi. Skrbniški sklad je torej del rimskega statuta in kaže na to, da se res želimo povezati z žrtvami in jim pomagati. E, mi zelo spodbujamo to, da je bil e, skrbniški sklad ustanovljen in da se ga tudi ustrezno financira. Veliko prizadevanj poteka v tem trenutku za to, da bi zagotovili e, ustrezna sredstva za vse potrebe Veliko se je govorilo tudi o situaciji na Filipinih. Mm, stvar je prišla tudi do sodišča, zato tega zdaj ne bom eh, komentirala, kajti zato je odgovoren tožilec in ne bi si eh, drznila tukaj prestopati svojih pristojnosti. Zato trenutno tega ne morem pokomentirati. Želela sem se odzvati tudi na vprašanje jurisdikcije. Zanimiva stvar pri rimskem statutu je naslednja. Eh, oblika jurisdikcije je tukaj eh, zelo posebna. Omenila sem ozemelsko in pa nacionalno sodelovanje mm, kršiteljev. Eh, tukaj gre za komplementarno vlogo sodišča. Ta vloga je zelo pomembna in to, kar je bilo z rimskim statutom vzpostavljeno, ni bilo uh, samo sodišče, ampak je bil celoten sistem. Sistem, ki je oblikovan tako, da spodbuja države, um, torej države kot posameznice ali pa skupine držav, ki tvorijo neko regionalno organizacijo, uh, da prevzamejo odgovornost. Torej, One so odgovorne za izvajanje eh, postopkov in pa pregona. In jurisdikcija ICC pride v poštev samo v primerih, ko ni eh, države. Eh, tukaj imamo tudi univerzalno jurisdikcijo, kot smo videli v primeru Senegala. Ko ni države, ki, ko država eh, ne želi ali ne more izvajati tega sodnega postopka, takrat s tem začne ICC. Mm, ICC bi doživel velik uspeh, če ne bi nikoli imel nobenega primera, kajti to bi pomenilo, da bi se vse odvijalo znotraj nacionalnih jurisdikcij in to je zelo pomembno. Mm, včasih se pojavljajo kritike eh, na račun sodišča, ampak sodišče je samo komplement, komplementarno vlogo igra eh, pri nacionalnih jurisdikcijah. To sem želela izpostaviti. No, zdaj sem tudi jaz bolje obveščen in uh, naslednji govorec dobi zdaj besedo. No, kar se tiče Varnostnega sveta Združenih narodov, to, kar se eh, tam dogaja, je res zgovorno. Ko smo omenjali eh, sudansko situacijo, ko je ta prišla do sodišča, je svet reagiral z vzdržanim glasom številnih pomembnih akterjev, to je bilo leta 2005. Ko je šlo za Libijo leta 2010, pa je bila sprejeta soglasna odločitev. 2011 je bilo to na začetku 2011. Torej soglasna odločitev. No, nekateri bi lahko rekli, a ja, zdaj se pa podpira sodišče, ampak bilo je ravno obratno. Maja 2014 je prišlo spet do vetov, naprimer predlog Španije, da eh, se Šrilanko zaupa jurisdikciji sodišča. Eh, tukaj je prišlo do grožne z vetom, poleg tega eh, se je to zgodilo še v podobnih situacijah. Ne, zdaj analiziramo, zakaj določene situacije niso bile izpeljane tako, kot bi bilo treba. Ko je varnostni eh, svet. Eh, sprejel resolucijo 9073 eh, v zvezi z Libijo. No, to se je zgodilo, ampak prejšnja resolucija pa je eh, prosila sodišče za ukrepanje sodišča, ampak eh, do tega ni prišlo. Svet nikoli ni povedal libijskim organom, da bo zdaj odgovorno sodišče in da je treba odgovorne predati v Hague. države se pogovarjajo s sodiščem, ampak eh, sodišče ignorira tiste prošne držav, ki um, niso ustrezne in ne prevzema uh, pristojnosti nad jurisdikcijo Libije. V primeru Gaddafija. Uh, ki je bil brutalno ubit eh, in eh, to neoborožen, tukaj je šlo za usmrtitev in za kršitev um, mednarodnega prava. Nihče ni uh, prosil libijskih organov naj Gaddafija aretirajo in ga pošljajo v Hag. S svetom imamo probleme ravno v takih situacijah. Sam To imenujem eh, dogovor o nekaznovanosti. Svet eh, včasih tudi ne izvaja svojih lastnih sklepov, eh, naprimer, ko gre za razširitev jurisdikcije določene države. In svet zdaj tudi nima nobene želje, da bi ukrepal na predlog Lihtenštajna, Malte in drugih držav, je generalna skupščina ustvarila mehanizem, da se Eh, ohranijo dokazi o sirski situaciji. To je obupan poskus, ampak eh, ta poskus kaže, da več kot eh, sto držav, da je glasovalo za to resolucijo. Manjšina jih želi ohraniti nekaznovanost, velika večina pa jih podpira pravosodje in ukrepanje. Mi bomo ohranjali zdaj vse dokaze za eh, kasnejše primere. Evropski parlament, nacionalni parlament in drugi organi eh, lahko eh, ohranjajo zagon, tako da bomo takrat, ko bo situacija zrela, izvajali ustrezne preiskave, da jih bomo tudi sofinancirali. Uh, 193. Uh, Eh, je članic eh, Združenih narodov, ki lahko eh, zahtevajo preiskavo. Naslednje resolucije lahko zadevajo katerikoli zločin Mislim pa, da bi morali še naprej ustvarjati take priložnosti, da zločini ne ostanejo nekaznovani. Potem je bilo postavljeno vprašanje, kaj naj naredi Evropska unija za to, da bo Ukrajina prišla na sodišče. Ukrajina je že naredila veliko, spremenila je svojo ustavo. Novi člen 124 pravi, da bi Ukrajina lahko eh, sprejela jurisdikcijo eh, ICC-ja. Mm, s tem se ustvarja možnost. Poleg tega je predsednikov urad eh, v svežnju, ki pa ni bil oblikovan strani strokovnjakov, torej vključili so triletno tranzicijsko določbo, da se preloži izvajanje tega člena do leta 2019, ko gospod Porošenko ne bo več predsednik ali pa bo uh, na novo izvoljeni predsednik. V bistvu gre za to, da, si, da je ta administracija podala vroč krompir naprej naslednji administraciji. In Evropski parlament bi lahko spomnil Ukrajince, uh, Eh, da so sprejeli novo ustavo, da lahko odstranijo zdaj to tranzicijsko obdobje in eh, da morajo biti partneri mednarodne skupnosti. Mi želimo ohranjati življenja žrtev, želimo prispevati k miru in ne smemo imeti razlogov za eh, takšno prelaganje. Premijer Iraka je rekel, da se zdaj ne bi smeli s tem ukvarjati. Eh, ker mora najprej rešiti situacijo v Mosulu. Eh, mislim, da se to ne bi smelo dogajati. Mi si želimo angažiranosti držav. Visoki predstavniki so naredili veliko eh, v dvostranskih pogovorjih v Kijevu in delegacija v Kijevu tudi opravlja pomembno nalogo. Ampak politični voditelji, tudi vi iz Evropskega parlamenta, bi lahko eh, veliko prispevali k temu, lahko tudi v sodelovanju z ukrajinskim parlamentom. Hvala. Uh, uh, uh, Naj še sam odgovorim na nekatera od teh odličnih vprašanj. Gospa Lohbiler me je vprašala, ali imam kakšen nasvet, kako spodbuditi tiste države, ki še niso ratificirale mandmaja iz Kampale. Te države so tudi dobile priročnik in ga prebrale. Veliko argumentov je v samem priročniku v zvezi s tem, zakaj eh, bi bilo to treba ratificirati. V tem trenutku Eh, se mi to zdi zelo pomembno, ampak mislim, da je glavni zadržek teh držav povezan z razpravo, tehnično razpravo, o kateri smo prej govorili. Namreč, kaj pomeni mehanizem opt-out? Sam eh, bom to skušal razložiti čim manj tehnično. Določene države skrbi to, kakšen je njihov pravni položaj, njih kot eh, države, ki ni ratificirala tega mandmaja. Odgovor je jasen, če ratificirate amandma, te skrbi ni več. In to je res. Nekatere države, ki so ratificirale amandma, so imele tudi notranje razprave v zvezi s tem, kaj eh, eh, deli amandmaje pomenijo. Ampak eh, pravzaprav se v tem sploh ni treba odločati, ker določeni deli zadevajo samo tiste države, ki tega ne ratificirajo in ko država to ratificira, to za nje ne velja več. No, zdaj pa še malo bolj uh, resno, razprave potekajo in uh, situacija se bo rešila tako ali drugače do konca tega leta. Poleg tega bo v tem procesu prišlo še do dodatnih informacij in mislim, da tudi ti dodatni podatki lahko pomagajo državam, da se pridružijo pri ratifikaciji. Eh, no, rekli ste oziroma ujeli ste mi na besedah, da je nekaj eh, lahko preganjati. Eh, mislim, da tega ne bi smel reči. Eh, zločini agresije eh, Eh, so mogoče manj težavni za sam eh, proces pregona. In to zato, ker definicija agresije kaže na to, kaj eh, voditelj najprej naredi. In ni vam treba iti na bojišče, zbirati dokaze z terena o vojnih zločinih in potem vzpostavljati povezavo z voditeljem. Mislim, da je ta povezava veliko bolj direktna. Mm, odraža se v dokumentih, Eh, tudi v javnih govorih. Gre za eh, spodbujanje nezakonite uporabe sile proti neki državi. In ko ste omenili Nürnberg, eh, tam stvari sploh niso bile lahke in tega tudi nisem rekel. Ampak ena razlika, ki obstaja, pa je, da je bilo takrat kar nekaj da je bilo takrat okrog 12 zagovornikov. In bolj ko širiš vpliv in bolj ko kažeš, da so bile določene osebe odgovorne za agresijo, teže je. Tista ena oseba na vrhu eh, pa predstavlja dokaj enostaven primer ponavadi. Eh, potem se postavili tudi vprašanje, kdaj je uporaba sile upravičena in kdaj ne. O tem vprašanju bi morali imeti ločeno predstavitev, ker je eh, stvar tako obsežna. V definiciji agresije uporaba sile v samo obrambi in pa če je stvar avtorizirana eh, strani varnostnega sveta, potem to ne velja za agresijo. Ampak obstajajo primeri, ki so veliko manj jasni. Mi smo dodali tudi klauzulo o pragu, ki eh, v bistvu pravi to, da so samo najjasnejši primeri agresiji tisti, ki jih je treba preganjati in ki jih mora preganjati eh, mednarodno kazensko sodišče eh, v povezavi s posameznikom, ki je obtožen. ne eh, gre za to, da drugi primeri niso nezakoniti ali da ne gre za odgovornost eh, države. Ampak, če se pošle eh, voditelja neke države na sodišče, ker je obtožena agresije, potem tukaj uporabljamo res tiste najvišje kriterije po vzoru Nürnberga. Tako smo se tudi dogovorili o definiciji. In nismo se dogovorili v v zvezi s tem eh, samo v okviru ICC-ja, ampak eh, v okviru sveta, eh, kjer so sodelovali lahko vse države članice Združenih narodov. Hvala. Hvala lepa. Večina višjih oficirjev nacistov je bila mrtva do takrat, ampak dobro. Počakali smo vas. Če imate še kakšno vprašanje, ga lahko zastavite zdaj. Hvala. SZD želim zastaviti vprašanje, pa tudi komisiji. Zanima me, ali nam lahko povedo več o tem, kaj počno, da bi podprli civilno družbo v EU in zunaj, zato da bi se borili proti nekaznovanosti preko mednarodnega kazanskega sodišča. Naprimer, znan primer so kršitve v Siriji, gre za vojne zločine in zločine proti človeštvu v Siriji. Zanima me, kako podpirate tiste, ki na lokalni ravni delajo na področju zbiranja dokazov in si prizadevajo za to, da bi sodišče potem lahko končno sodilo ljudem, naprimer jezidiji, ki so žrtve genocida. Evropska unija bi lahko odigrala zelo pomembno vlogo neposredno bi lahko podprli sodišče in civilno družbo. Oni zbirajo dokaze za to, da bi nekega dne dejansko imeli primer pred sodiščem. Da ne omenimo seveda politično podporo oblasti v določenih državah. To je gospod Katin že izpostavil. Z vidika sodišča me zanima tudi naslednje. Zanima me, ali ima sodišče kakšno ulogo v postopku Isena Bre v Senegalu. Mislim, da je to bil pomemben primer boja proti nekaznovanju. Država se je odločila, da pravosodni sistem da v roke drugim, ni pa bilo sodelovanje z mednarodnim kazenskim sodiščem. Zanima me, kaj lahko poveste. Hvala. Specifična vprašanja e, mislim, da so namenjena vam. Hvala. Samo zadnje vprašanje, vprašanje sodnega postopka. Kakor smo slišali, gre za izjemen primer delovanja sistema rimskega statuta. To je primer, kjer smo uporabili razširjeno jurisdikcijo. Država je prevzela odgovornost za izvajanje postopka. Gre za postopek v skladu z načelom komplementarnosti. Mednarodno kazensko sodišče je podprlo ta proces, vsaj dva ali celo trije so bili tam prisotni, zato da dejansko Izpostavimo, da rimski statut dejansko tako deluje. Nisem pripričana, da je sodišče specifično sodelovalo, ampak prav gotovo se to nadaljuje v številnih scenarijih, kjer morda prihaja do preganjanja v lokalnem kontekstu in tudi v kontekstu sodišča. V rimskem statutu je zagotovljena možnost sodelovanja v obe smeri, torej da nacionalne organe sodelujejo s sodiščem in da sodišče sodeluje z nacionalnimi organi. Mislim, da je to primer, ki bi ga bilo vredno ponoviti in spodbujati in prav temu je rimski statut tudi namenjen. Hvala. Gospod Katin, na kratko. Hvala, čisto na kratko, nekaj, kar smo slišali prej. Vprašanje Afrike in mednarodno kazensko sodišče. Oktober lani je prišlo do vala umikov in to je vodilo do zelo močnega odziva z nacionalne in mednarodne ravni civilne družbe. Skupaj z medvladnimi organizacijami, kot je EU in drugimi, smo spremenili ton pogovora. V zvezi s tem želim ponosno izpostaviti, da je Afriški nacionalni kongres, ki ima večino v parlamentu, povedal, da je večina torej iz stranke ANC zavrnila umik iz rimskega statuta. Ta osnutek zakona je torej bil umaknjen iz parlamenta pred več kot mesecem dni in nekateri voditelji te stranke so nam dejali, da jim to ni všeč to vrstna zakonodaja jim ni všeč, ne želijo narediti koraka nazaj, ne želijo izgubiti primeru na sodišču. Južnoafriški centr za pravdanje je podal sodni postopek. Postopek proti Baširju leta 2015 naj bi kršil južnoafriško pravo in tako naprej. Vse skupaj torej. In tudi Gambija. V Gambiji je šlo za skoraj miroven proces. Senegal je poslal tja vojake, torej šlo je za miren prenos oblasti. Gambija se je potem pridružila mednarodnemu kazenskemu sodišču in sodelujemo tudi z njimi pri izvajanju rimskega statuta kot Južnoafriška republika. Gre za kompleksno situacijo, ampak eh, res želim povedati, da nismo več tam, kjer smo bili pred nekaj meseci. Nadaljuje se delo, da bomo poskrbeli, da se bodo zadeve še izboljševale naprej. Prejšnji teden je bila glavna tuživka povabljena v Niger, tam je govorila pred veliko množico, ponovno je vzpostavila stike za družbo, šlo je za izvajanje projekta, ki smo ga tam izvajali od decembra. To so zadeve, ki tečejo in nadaljevati moramo, kajti konec koncev je sporočilo sodišča mnogo bolj prepričljivo in sprejemljivo tudi za javno mnenje v Afriki. Tisti, ki želijo to delo bojkotirati, ne predstavljajo mnenja Afričanov ali državljanov po svetu. Hvala. Delno smo slišali vprašanje tudi za SSD. Želite spregovoriti? Izvolite. Čisto na kratko, hvala Evropska unija. Tudi zelo praktično podpira delo Mednarodnega kazenskega sodišča. Imamo sklep iz leta 2011 in tudi akcijski načrt. Tam je objavljeno vse, kar počnemo, kar zadeva financiranje od leta 2000 smo porabili približno 37 milijonov evrov za neposredno podporo sodišča ali za podporo civilne družbe, ki si prizadeva za spodbujanje rimskega statuta. Podpisana je bila nova pogodba in to pred kratkim sodiščem, da se bo ta podpora nadaljevala v letu 2016 in letu 2017. Torej, Evropska unija podpira rimski statut in eh, neposredno financiramo sodišče. Opozoriti vas želim tudi na to, da so ocenjevalci instrumenta za človekove pravice in demokracijo pravkar objavili poročilo. Gre za neodvisnega ocenjevalca, seveda, ampak podarili so, kako pomembno je, da Evropska unija še naprej podpira boj proti nekaznovanju in sodišče. To pomeni, da bomo s podporo nadaljevali. Hvala. Hvala, mislim, da je to to za danes. Tema je bila zelo zanimiva. Hvala vsem trem za vas, vaš čas. Vsi ste zelo kvalificirani, mislim, da ste nam zagotovili zelo visoko kakovostne informacije. Hvala za, vas, za vaš čas. Torej da ste se oglasili pri nas. Morda bi nas lahko bilo več. V prihodnosti bomo morda razmislili o boljšem formatu za to vrstne dogodke, ampak to na noben način ne odraža, kako zanimiv je bil vaš prispevek. Hvala lepa, da ste bili tukaj. S tem je konec današnjega dnevnega reda. Povedati vam želim, da imamo ob devetih razširjeno predsedstvo ob desetih pa bomo imeli normalno sejo. Do takrat je seja prekinjena. Hvala.